Dragi kolegice in kolegi, prav prisrčno vas pozdravljam na tej seji. seji. Veseli me, da ste se po včerajšnji seji eh, tudi danes tako, eh, v tako velikem številu deležili te seje, skoraj vsi ste tukaj. Prisrčno med nami pozdravljam komisarja Ferhojgna, ki se ukvarja s področjem, torej prisrčno pozdravljeno komisarja Ferhojna, ki se ukvarja s podjetniškom industrijo. V različnih priložnostih smo že upozarjali na to, da bo to osrednja tema v naslednjih letih, torej kako se bo naše gospodarstvo pozicioniralo, kje so naše slabosti, prednosti in kakšne ukrepe lahko sprejmemo, da bomo spodbudili pozitiven razvoj. Zato me še posebej veseli, da je gospod Ferhojgen z nami ob začetku našega mandata in bo z nami delil svoje misli ter izmenjal mnenja. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je vaša. Hvala, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje. Naj vam najprej čestitam za funkcijo predsednika tega zelo pomembnega odbora, hkrati pa bi se vam tudi zahvalil. Zato, da se nameravate v naslednjem obdobju ukvarjati z evropsko industrijsko politiko, kar je zelo zahtevna tema. Z vami bi se resnično želel pogovarjati o industrijski politiki. Vas upozoriti na to, da je industrijska politika novo področje našega dela. To smo nekoč že imeli, industrijsko politiko v Evropski uniji namreč, vendar je bila to protekcionistična in intervencionistična politika z ustreznimi ukrepi, tega danes ne počnemo več, danes je naša predstava o industrijski politiki naslednja in sicer, da potrebujemo močno, učinkovito, zmogljivo industrijo, zato da bi lahko dobili ustrezen sektor storitev. In ta industrija mora dobiti najboljši okvir delovanja. Ne smemo pa se umešavati v, v vprašanje konkurence in odločanja v podjetjih. Od lanskega poletja smo industrijsko politiko, se je industrija znašla v eni največjih kriz zadnjega stoletja. Kriza se še ni končala. Evropsko gospodarstvo se znašlo v prostem padel v zadnji četrtini 2008, prvi četrtini 2009, tako da smo zdaj priča prvim znakom okrevanja, ki pa še ni dokončno. Pričakovati moramo torej, da bo prihajalo do zelo obsežnih ukrepov prestrukturiranja, strukturnega prilagajanja v obliki prevzeževanj in žal tudi v obliki izločanja podjetij iz trga. To tveganje še posebej veliko pri malih in srednjih podjetjih je na področju eh, dobavnih poslov. Kljub temu pa je mogoče videti tudi nekaj pozitivnih vidikov. V krizi se je notranji trg izkazal kot izjemno stabilen in presenetljivo stabilen in ni tako občutljiv na protekcionistične vplive. Skupaj nam je uspelo preprečiti vračanje v ekonomski nacionalizem držav članic. Mislim, da nam je tudi uspelo zagotoviti, da so programi oživitve gospodarstva, ki so bili sprijeti in obveljavljeni na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni, da to niso bili klasični subvencijski programi, programi denarnih pomoči, temveč programi, ki koristijo dolgoročnim gospodarskim ciljem, to se pravi, predčasne investicije na tistih področjih, kjer potrebujemo investicije, sodobna infrastruktura, izobraževanje, raziskave in inovacije. Pozitivno je tudi, da gonila rasti še vedno obstaja, to velja še vedno za hitro rastoča gospodarstva zunaj Evrope ter njihove visoke potrošnje. Gre pa tudi, in tega ne smemo podcenevati, tudi za nadaljni razvoj novih tehnologij, ki vodijo vedno znove, nove proizvode, nove storitve in nove trge. Na negativni strani pa opažamo, da vidimo luč na koncu tunela v bančnem sektorju, vendar bi bilo preuranjeno dejati, da je kriza že mimo. še vedno moramo računati z težavami pri financiranju in investicij, tudi pri financiranju tekočega poslovanja podjetij. Zdaj smo se torej znašli pred vprašanjem, kaj moramo storiti v naslednjih letih. In tukaj je dobro, Če se spomnimo, kaj smo se naučili v zadnjih letih, in ugotoviti, kje smo odkrili pomanjkljivosti, deficite. Ključno vprašanje za naše bodočo konkurenčnost ostaja naša sposobnost inovacij, naša inovativnost. To vprašanje je zdaj še bolj pereče, kajti ne samo, da moramo vzpostaviti tudi ekonomijo na bazi znanja, ampak tudi vzpostaviti dve veji gospodarstva. Lokalno in regionalno. In tukaj so inovacije nujno potrebne. Komisija je pripravila dokument, ki ga dajem presojo vašemu odboru in sicer gre za kritično oceno naše inovacijske politike. Seveda smo v zadnjih letih napredovali na tem področju, vendar pa skupna ocena ne more biti pozitivna. S to mestno oceno inovacijske politike v Evropi boste videli, da jasno povemo, kje so pomankljivosti, preveč je vse zapleteno, premalost se osredotočamo na posamezne projekte. Projekti so reč birokratski, obsežni. Prav tako ne uporabljamo dovolj denarja za financiranje teh projektov in novih eh, projektov. Komisija, naslednja komisija bo po vzorcu eh, zakona o malih podjetjih, ki je novi instrument za komisijo, ki je na enem mestu zbrana strategija, ki jo sestavlja politične pobude in strategije. Nekaj takega bomo naredili tudi za inovacijsko politiko in lahko pričakujete v naslednjem letu eh, tudi neke vrste eh, zakon o inovacijski politiki, s čemer se bo tukaj pojavil ustrezen okvir za delovanje, kar je nujno potrebno In naši partnerji se lotevajo te teme zelo intenzivno, predvsem američani. Spomnite se eh, govora oziroma spomnite se, da je Obama Eh, po počitnicah eh, objavil ameriško strategijo za inovacije, ki jo je marsikdo spregledal in eh, ta skoraj presega naše načrte. V ameriški strategiji boste videli nekaj, kar je podobno disemu v naši strategiji. To je močan povdarek na ključnih tehnologijah. To so tiste tehnologije, za katere verjamemo, da bi jih morali obvladati v 21. stoletju, če hočemo stati konkurenčni na globalnem trgu. Obvladati ne v tem smislu, da izvajamo raziskave in razvoj na tem področju, temveč, da na tem temelji tudi praktična proizvodnja. K temu je komisija pred dvemi tedni sprejela zelo obsežno eh, sporočilo, ki vam ga prav tako priporočam v branje. Ključno področje, ki smo jih tam opredelili, za katera menimo, da ima, so strateškega pomena za, Evropa, za Evropo, so nanotehnologija, nano in mikroelektronika, sodobni materijali, fotonika in biotehnologija. Američani imajo iz tih pet uh, eh, področji, ki so jih opredelili za osrednja področja interesa v prihodnosti. Pri politiki, ki se osredotoča na okvirne pogoje in ne na poseganje v podjetjih ali sektorjih, da moramo najti neke okvirne pogoje politike, ki jo potrebujemo za inovativno evropsko industrijo. Na prvem mestu je tukaj izobraževanje, potem raziskave in razvoj, sodobna infrastruktura, sploh kar zadeva široko pasovne tehnologije. Prav tako se moramo resno ukvarjati z vprašanjem eksterne zunanje dimenzije naše konkurenčnosti. To je vprašanje, kako naj bi v prihodnje oblikovali naše trgovinske odnose. Tukaj smo pred celo vrsto novih eh, prostotrgovinskih sporazumih. Eh, prvi bo verjetno parafiran že v naslednjih eh, tednih, to je sporazum z Južno Korejo. Dokler ne bo prišlo do objave, ne bi podali dokončne ocene, vendar se postavlja vprašanje, a so to sporazumi, ki nas resnično postavljajo na isto raven. ali niso to sporozumi, ki samo olajšajo, olajšajo dostop eh, našim partnerjem do notrnega trga, ampak olajšajo tudi naš dostop do njihovih eh, trgov. Cilj takšnega prostotrgovinskega sporozuma mora biti spostaviti pogoje za pošteno prostotrgovino med partnerji. Hvala se bomo tudi z vprašanjem intelektualne lastnine. Tudi tukaj nismo dosegli takšnega napredka, kot bi si želel. Zdi se mi nedopustno, da doslej še nismo vzpostavili skupnega evropskega patenta in da imamo tukaj diskusijo, ki poteka kar negativno vpliva na industrijo in sicer v gigantskih dimenzijah. Imamo tudi pobudo na področju surovin, ki je bila, ki je bila uvedena že lansko leto, ki se pojavlja tu in tam in spet eh, ponikne. In tukaj moramo upoštevati dve strani. Prvič moramo zagotoviti, da bomo z upo ustrezno uporabo vseh političnih instrumentov ohranjali odprto pot do strateških surovin, ki jih v Evropi nimamo. In to je zelo dolg seznam strateških eh, sorovin, ki jih v Evropi ni mogoče najti in je vedno težje se uveljaviti na trgu. Poleg tega pa, in to je težavna tema, imamo vse večje težave pri uporabi surovin, ki jih eh, imamo v Evropi. Problematika je povezana s tem, da se cela vrsta področji izloča iz uporabe, tako da je zelo težko ponovno začeti uporabljati določene sorovine, ki jih imamo v Evropi. Potem pa še problematika standardizacije, tudi tukaj smo dosegli velik napredek v zadnjih letih, vendar si je treba še naprej prizadevati proces standardizacije. Je na mnogih področjih še prepočasen, in tudi tukaj se srečujemo z vse večjo konkurenco. Ker je moj cilj in kjer smo zelo napredovali, je tudi skupna standardizacijska politika z našim največjim in najpomembnejšim gospodarskim partnerjem, to so ZDA. Na ta način bi lahko preprečili, da bi se novi rastoči trgi in gospodarstva, ki imajo ogromno potrošnjo, vzpostavijo neki notranji trg, svoj notranji trg, v katerem bi se stačalo vzpostaviti lastno standardizacijo, kar pa bi bilo v škodo nas in tudi američanom. Če se tukaj povežemo z američani, imamo veliko možnost, da zadeve postanejo mednarodne. V tej zvezi naj omenim še, kar zadeva okvirne pogoje za delovanje podjetij. potrebo potem, da nadaljujemo zmanjševanjem nepotrebne administracije in birokracije in izboljšanju kvalitete kakovosti naše zakonodaje. Vse to je zelo velika naloga za vas, gospod in gospodje. na pogovorih eh, z vašim prejšnjim predsednikom sem to večkrat podaril in eh, hvaležen sem, da gospod Rolj, tako kot jaz, eh, vidi potrebo po tem, da se parlament bolj ukvarja z vprašanjem očinkov sprejete zakonodaje. To se pravi, kaj bodo predlogi komisiji pomenili za socialne, gospodarske, okoljske zadeve, kakšne bodo torej učinki tega zakonodaje. Tudi tukaj smo zelo napredovali, vendar ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Zato menim, da je nujno potrebno, da Evropski parlament pri svojem zakonodajnem delu še močneje upošteva ta vidik, kot je to počel v preteklosti. Vse točke, ki sem jih pravkar omenil. bodo predmet eh, nove evropske industrijske politike v tem novem okviru. Gre za po Lizbonski agendi. Komisija na tem že dela. In naslednika evropske politike za zaposlovanje in rast bo vsem znana politika, ki bo pripravljena do konca leta leta, kjer bomo lahko začeli z prvimi razpravami in pomladi 2010 pod španskim predsedstvom sprijeli novo strategijo. Ne gre za neko popolnoma novo strategijo. Äh, gre za partnerstvo med evropskimi institucijami in državami članicami in to bo pomembno vprašanje, ki jo moramo slediti. Pri tem se lahko veliko naučimo iz tega, kar se je dogajalo v prejšnjih letih. In na koncu vzpostavimo koherentno in gladko združitev pri doseganju dveh osnovnih gospodarskih ciljev, to je povečanje konkurenčnosti na eni strani in čim večja mera trajnosti in zdržnosti na drugi strani. To se mi zdi tudi najpomembnejši politični rezultat, ki ga javnost ni posebej opazila. V komisiji in tudi čez meje komisije pa se je oblikovalo eh, zelo široko soglasje glede tega, da je industrijska proizvodnja v Evropi, industrijska proizvodnja prihodnosti, ne le tista, ki mora prevzeti vodilno vlogo pri tehnološki inovativnosti, ampak tudi na področju energetske učinkovitosti, varčne uporabe resursov in trajnostnega razvoja. Tukaj moramo ohraniti vodilno vlogo v svetu. In v zadnjih 15 letih sem eh, ugotavljal, da sta si bili ekonomija in ekologija veliko krat eh, nasprotni, kar smo sedaj menda že presegli. Najbolje bomo reševali težave tako, da bo trajnost, zdržnost, eh, osnova naše industrije, proizvodnje, ravnanja potrošnikov in podobno. Naj na kratko še nekaj povem o sektorskih vprašanjih. Na prvem mestu naj omenim temo, ki sodi v neposredno pristojnost tega odbora. In sicer prihodnost GMS-a, e sistema za opazovanje zemlje. Pri tem največjem sistemu za opazovanje zemlje, ki se trenutno razvija na svetovni ravni. Smo prišli že zelo daleč iz raziskav in razvoja, smo prišli v fazo izvedbe, zdaj potrebujemo eh, ustrezno financiranje, ki bo omogočilo nadaljevanje projekta. najti organizacijo, ki bo omogočila čim boljšo izkoriščanje tega velikega sistema, ki bo zagotovila, da se bodo podatki, ki jih bomo tukaj pridobili, dali na voljo vsem, ki podatke potrebujejo pri svojem delu. Potrebujemo infrastrukturo, ki bo zagotovila, da bodo stroški ostali v obvladljivih okvirih. V tej zvezi bo komisija sprejela sporočilo. Torej, sporočilo še prihaja, še ni gotovo. In v tem sporočilu bomo nedvoumno odgovorili na to vprašanje. Ne želim puščati ne opravljenih zadev za seboj. Vsi se zavedamo, da zadeva ne bo poceni. In nočem narediti napake in se delati, kot da se bo zadeva sama po sebi financirala čez nekaj časa. GMS e eh, bo velik infrastrukturni projekt, ki bo tudi generiral določene prihodke, vsekakor pa ne v takšnem obsegu, da bi se lahko sam financiral. v postopku, zakonodajnem postopku imamo farmacijski paket, eh, svežen. Vaš odbor bo v tem moral da, podati svoje mnenje. Ta svežen je sestavljen iz treh delov, en, dva politično nista sporna, eden pa manj sporna področja se nanašajo na eh, varstvo pred oziroma zaščito pred eh, ponaredki zdravil. In eh, potem eh, reševanje zdravil, ki so že na trgu. Zelo sporno pa je področje, ki se nanaša na pacijente. Tukaj naj jasno povem, da popolnoma podpiram ta predlog in pripričan sem, da v demokratični družbi ljudje imajo pravico, da izvejo vse o zdravilih, ki se jim predpisujejo. predpisujejo ne, verja, ne razumem, kako lahko nekdo zastopa mnenje, v katerem proizvajalci, lekarnari, eh, zdravstvo lahko ve vse o zdravilih, eh, ljudi, ki pa zdravila uporabljajo, pa ne. Ne vem, kako je to mogoče razložiti. In eh, že v razpravi z razvojem cepiva za tako imenovano prašičjo gripo, smo videli, kakšne informacije si ljudje želijo o sestavi, učinkih in tako naprej. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. V naslednjih letih se ne boste ukvarjali z avtomobilsko industrijo samo v sled pozitivnega razvoja. Ta industri avtomobilska industrija je zapadla v krizo prej, kot smo si to mislili. Vedeli smo, da bo ta industrija pred težkimi časi. Z Kars 21, Kars 21 smo poskušali eh, zagotoviti neko varnost pri načrtovanju za avtomobilsko industrijo in poskušali zastaviti pot eh, v prihodnost za eh, to panogo. Vendar pa se bo na poti znašlo veliko kamenja, s katerim se bodo morali la podjetja spopadati. In prvič eh, smo v situaciji, v kateri proizvajalci vseh tržnih segmentih eh, trpijo zaradi eh, zelo zmanjšanega popraševanja. Poleg tega pa morajo, oziroma hkrati pa morajo proizvodna podjetja veliko investirati, zato da bi dosegala ustrezne mejne vrednosti, ki smo jih določili v evro 6 in 5. To tudi podpiram. To bo seveda tudi povečalo konkurenčnost našega gospodarstva, vendar pa tukaj ne smemo imeti napačnih predstav. Pot do tja bo trnova. In kar zadeva električni avto, o katerem beremo vsak dan v časopisu, ta avto še ni pred našimi vrati, še ne in tudi na naših cestah. Zato se moramo, ko se ukvarjamo z avtomobilsko industrijo, ukvarjati tudi z vprašanjem, kaj pravzaprav pomeni prehod iz eh, klasičnega motorja na notranj, z notranjim izgorevanjem na električni motor. kajti mnogi deli, zelo zahtevni deli, ki jih imamo v današnjih avtomobilih, potem sploh ne bodo več potrebni. Torej nas čaka zelo obsežno prestrukturiranje, prestrukturiranje tudi zato, ker je treba zmanjšati zmogljivosti, kar se bo tudi zgodilo. Komisija nima nobenega namena, naj to še enkrat povdarim, se tukaj obmešavati z kakršnokoli regulacijo, to bo reševala konkurenca na trgu. V tej zvezi pa naj upozorim na aktualni primer General Motors in evropska podjetja pod eh, njegovim okviljem. Trenutno prihaja do nekega obstreljevanja z velikimi topovi in eh, povsod se kadi. In če odpihnete ta dim, boste videli naslednjo situacijo. Vsi odeleženci se strinjajo, torej vsi tisti, na katerih območju so lokacije tovarn General Motorsa, so si edine, da se izločijo iz eh, koncerna General Motors, tako da se znebijo pritiska materinske eh, družbe in dati priložnost evropskim eh, družbam, ščerinskim družbam. Podjetja naj bi to možnost dobila in samo zato, so komisija in vse udeležene države članice, prizadete države članice, pripravile premustitvene ukrepe. Tega pravzaprav sploh ne bi smeli sprijeti, če bi bili proti. Če ne bi hoteli dati oplog možnosti, naprimer. In zdaj smo tam, ko imamo na mizi dokončen koncept za nova podjetja in ko se treba odločati o tem, a je ta novi koncept, ta novi načrt mogoče izvesti samo s pomočjo državnih pomoči in če je odgovor ja, potem pod kakšnimi podgoji je mogoče te subvencije odobriti. Načeloma so te subvencije, subvencije možne. Pri vsem tem obstreljevanju in metanju okrivde sem in tja je mogoče, je mogoče razumeti, kot da to ne bi bilo spremljivo vendar pa je mogoče odobriti takšne državne pomoči, ti subvencije, samo na osnovi koncepta, ki je ekonomsko upravičen. Ne sme iti za politični koncept. In o tem teče spor. In v tej fazi je zelo težko podati dokončno sodbo, oceno in tega tudi javno ne želim narediti. Rešitev komisije je najboljša ali ne, tega zdaj ne bi presojal. Upam pa, da bo bomo uspeli ohraniti eh, podjetja, za katera eh, gre. Komisija podpira ohranitev tovarn in proizvodnje v Evropi, vendar pa bo odločilnega pomena kriterije ekonomike. In temu se ne moremo izogniti. Če že govorimo o vozilih, potem naj na kratko povem, da imamo tudi vozila, ki ne vozijo po cesti, ampak eh, plovejo, plujejo in letijo. In na vseh teh področjih imamo trenutno v Evropi težave, avtomobili, ladje in letala. Še posebno težavna je situacija v ladjedelništvu, kjer eh, so naročila na ničelni stopnji. Pred 14 eh, dnevi, 3 tedni je na to temo potekala velika konferenca z vsemi prizadetimi podjetji, regijami, državami, članicami, znanstveniki, eh, sindikati. Vsi so se pogovarjali o nastali situaciji in prišli do nekaj pomembnih zaključkov in sklepov glede tega, kaj bi se moralo zgoditi, da bi ohranili Evropo kot močno ladjedelniško silo. Seveda želimo ohraniti ladjedelništvo v Evropi, vendar pa smo lahko močni samo v zelo specializiranimi in zahtevni v zelo specializiranih in zahtevnih nišah, kjer drugi ne nastopajo ali niso tako dobri. V zadnjih letih smo za celo vrsto industrijskih sektorjev razvili novo metodo, s katero smo poskušali zagotoviti večjo varnost načrtovanja v tem smislu, da smo se dogovorili eh, s parlamentom, z državami članicami, s prizadeto industrijo, s sindikati, okoljskimi organizacijami in drugimi organizacijami civilne družbe. Glede vprašanja, kaj družba v prihodnje pričakuje od podjetij in kaj podjetja pričakuje od nas. Šlo je za to, da bi zagotovili neko varnost, dolgoročno varnost pri načrtovanju v evropskih podjetjih. Vendar pa pri tem podjetjem ne odvzemati odgovornost eh, pri odločanju. Tukaj smo imeli ladedelništvo, elektrotehnika, farmacija, kemija tekstilna industrija na vseh teh področjih. Smo ugotavljali, kakšne so bili učinki politike in ti rezultati so zdaj osnova za razvijanje novih konceptov in o tem poročamo tudi v parlamentu. Ta pristop, ki smo ga razvili v partnerstvo, bi želeli ohraniti in uh, nadaljevati z njim, mislim, da je to zelo transparenten način delovanja. Metoda, ki ne določa okvirnih pogojev za industrijo, za podjetja v nekih eh, tajnih eh, krogih. Eh, ampak na zelo transparenten način. Politiko, ki je bila vodena v prejšnjih letih, sploh nisem razumel in takrat sem vprašal, a me želite prisiliti v to, da, bomo, da bom delal tako, kot so to delali desetletja prej in da se bomo v neki tihi kamrici pogovorili z največjimi šefi in to potem usilili vsem drugim. Tega nisem želel, želel sem, da bodo zadeve transparentne in preverljive. In mislim, da je to zelo smiselna, razumljiva metoda in želel bi si, da bi nadaljevali na ta način. In še čisto zadnja pripomba in tukaj se vračam na nekaj, kar sem nakratko že omenil pri, ob tem, ko sem govoril o okvirnih pogojih, na koncu brizičnega mandata. In, sam sem na koncu svojega političnega mandata, kot veste. Je tu neke stvari, ki bi si človek želel ohraniti. Ne bom jih eh, vseh omenjal. Ampak nekaj, kar bi vam položil na srce, kar se mi zdi izjemno pomembno za to, da ohranimo podjetniško inicijativo in jo omogočimo tudi naprej in da ustrezno usmerimo podjetniško svobodo. To je projekt zmanjšanja birokratskega bremena in razbremenitev podjetij nepotrebnih, eh, odvečnih bremen. Ne govorim o tem, da bi morali kaj spreminjati pri naših pravilih na področju okoljskih eh, faktorjev, eh, zagotavljanja kakovosti in podobno. Zato sploh ne gre. Gre za to, da iste cilje dosežemo brez nepotrebne birokracije in nepotrebnih stroškov za podjetja. In to je projekt, ki smo ga sprožili pred nekaj leti. Komisija bo še pred koncem tega meseca pripravila izčrpno poročilo naše politike, ki smo jo vodili v zadnjih letih. In tukaj boste ugotovili, da smo cilj in sicer, da do leta 2012 pridemo do zmanjšanja za 25 odstotkov, da je komisija s svojimi predlogi dosegla ta cilj. Naši predlogi imajo potencial več kot 40 milijard prihranka na leto, vendar pa je te predloge potrebno potrditi in to mora storiti zakonodajalec v Evropi. To pa se še ni zgodilo pri večini projektov, sploh pri tistih, ki imajo ogromen potencial vrčevanja. Vem, da ta odbor za to ni glavni pristojen, vendar pa ste eh, vi odbor, kateri pristojnost bo odvisna od tega, a bo ta politika uspela ali ne. Zato vas eh, še posebej pozivam, da temu vprašanju posvetite posebno pozornost v teh petih letih. Sem videl marsikaj pozitivnega in ni tako veliko negativnega. Na ruskem gospodarstvu in industriji veliko zaupam. včasih potrebujejo motivacijo. In pri naših političnih eh, posegih in zakonodaji moramo paziti na to, da bo to, kar počnemo, ohranilo in ne zadošilo podjetniško inicijativo. Po mojem mnenju, v tržnem gospodarstvu, socialnem tržnem gospodarstvu, moramo skrbeti za to, da bodo podjetja dobro živela in cvetela. Pogosto pa pri evropskih partnerjih srečujemo načelno nerazumevanje, ki menijo, da je podjetjem prijazna politika, politika, ki je sovražna do podjetnikov kar je napačno razumevanje. Podjetja vzpostavljajo delovna mesta, ne politika. Politika lahko samo olajša možnosti zaposlovanja za podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest. Zato je podjetjem prijazna politika prijazna tudi do podjetnikov. Podjetjem prijazno ne pomeni, da eh, želje podjetij postavljamo nad potrebe družbe. To ni to. Seveda, moramo tukaj tudi upravičiti interese družbe. Podjetjem prijazno pomeni, da okvirne pogoje oblikujemo tako, da podjetja lahko rastejo, da lahko investirajo in da lahko na ta način ustvarjajo delovna mesta. In to bo odločilno vprašanje v prihodnih mesecih in letih. Vprašanje je, a nam bo uspelo našo ekonomijo oblikovati tako, da bo zagotavljala dovoljšne število dobrih in dobro plačanih delovnih mest. To sem vam želel še povedati. Nisem se spuščal v podrobnosti in to namenoma ne. V razpravi se lahko posvetite po sameznim podrobnostim. Želel pa sem pred začetkom v, na začetku novega zakonodajnega obdobja podati nek eh, okvirn pregled tega, kar nas eh, čaka, eh, kakšno je, na, kakšno je bilo naše prejšnje sodelovanje. In s tem se vam prisrčno zahvaljujem za pozornost. Dank, herr Najlepša hvala, gospod komisar, za to obsežno predstavitev. Hvala lepa tudi za jasno odkrito in kritično podajo mnenja. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo splošno oceno posameznih projektov, s katerimi se bomo ukvarjali v naslednjih petih letih. V veliko pomoč nam je bila vaša predstavitev in mislim, da je bilo tudi dovolj točk, ki bodo vodile v razpravo, vprašanje in tako naprej. Prisrčno se vam zahvaljujem. Imamo že celo vrsto kolegov, ki želijo besedo. Prosim vas, da se pri svojih prispevkih omejite. Če se strinjate, bomo vključili tudi uro, tako da boste lahko videli, kako dolgo govorite. Najprej, gospod Al Castillo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Rada bi izkoristila to priložnost in se zahvalila za delo, ki ste ga opravili tudi tukaj v tem odboru v zadnjih petih letih, ko ste bili odgovorni za industrijsko politiko v komisiji. Še enkrat torej najlepša hvala, sedaj pa bi se rada osredotočila na natančna vprašanja in sicer najprej na inovacije in pa kreativnost. Prihodnje leto bo leto kreativnosti oziroma ustvarjalnosti, hkrati pa to pomeni tudi konec Lizbonske agende. Komisar je sam dejal, da je je bila Lizbonska agenda ne le na evropski ravni, ampak tudi v posameznih državah članicah tista pogodba, tisti okvirni oziroma referenčni dokument, ki se ga je vedno znova uporabljalo. Vsak je skušal cilje oblikovati glede na Lizbonsko pogodbo oziroma glede na Lizbonsko agendo. Glede na to smo se odločali, ali želimo v določeni smeri nadaljevati ali ne. vsi, ki smo bili v parlamentu, smo že slišali za Lizbonsko agendo, torej o tem ni potrebno posebej govoriti. Ta pobuda je bila dobra, vendar pa je prav, da po desetih letih priznamo, da še zmeraj obstaja velika razlika med Evropsko unijo in pa ZDA. Nic se jim nismo približali na informacijskem področju, na tehnološkem področju. Razlika se je le še povečala. Torej, moje vprašanje, gospod komisar. Kako vidite razvoj tega okvirnega projekta? V kateri smeri naj bi se razvijal? Kaj bi lahko nadomestili, kako bi lahko prenovili Lizbonsko agendo? Septembra je bil objavljen inovacijski dokument Evropske komisije. Kako gledate na intelektualno lasnino? Kaj menite o evropskem patentu? Kako gledate na sodelovanje med eh, znanstveniki? Vse to se mi zdi zelo pomembna vprašanja. Vračam se k vprašanju, ki sem vam ga želela zastaviti. Kaj lahko stori Evropska komisija? Kako lahko Evropska komisija poskrbi za to, da bo ta projekt imel določen referenčni okvir? S tem mislim na neke vrste nadomestilo za Lizbonsko agendo. Še enkrat, na kratko. Majhna in srednje velika podjetja. Ta imajo težave z pridobivanjem kreditov, to je jasno. Bančni kapital, ki je pomemben, gre za Basel 2. To so še dodatne težave za majhna in srednje velika podjetja. S tem je še težje pridobiti kredit. Obstajajo pobude, ki so v tem trenutku v pregledu, ampak zanima me, ali ima komisija sama kakšne pobude, ki jih namerava uresničiti v prihodnem zakonodajnem obdobju. Potem pa avtomobilska industrija v Evropi, če pozavimo na Opel, kot Španka seveda zagovarjam ohranitev tistih podjetij, ki so uspešna, ki prinašajo dobiček. Vendar pa se tukaj zastavljajo še drugačna vprašanja. Težko se je uveljaviti na določenih trgih, na neevropskih trgih, če sem bolj natančna. Po drugi strani je pa tudi tako, da ni nobenih meja za druge, ki udirajo na naš trg. To se mi zdi globalna tema. Najlepša hvala. Kolega Grote. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil komisarju Ferhojgnu. Govoril je o avtomobilski industriji. Sam sem bil poročevalec za Euro 5, Euro 6, torej za direktive o izpustih. Pri tem ste tudi vi igrali veliko vlogo. Komisija je bila zmeraj pripravljena na kompromis. Ob strani nam je stala tudi v pogovorih z svetom. Torej, še enkrat najlepša hvala potem pa dolgoročna politika, predvsem v okviru KARS 21. To je bil dober postopek, vsaj po mojem mnenju. Potem ste govorili tudi o tehnologiji prihodnosti. Vsekakor je to tista tema, na katero se moramo osredotočiti. Poleg tega pa se moramo osredotočiti tudi na vrčevanje tudi v avtomobilski industriji, ne zgolj pri električnih avtomobilih, ampak tudi pri klasičnih avtomobilih. In tukaj me zadeva pravzaprav skrbi, kajti številni proizvajalci predstavljajo nove modele prihodnosti, ampak ti avtomobili še ne stojijo pred našimi vrati, kot ste dejali sami. Poskrbiti moramo za napredek tudi na področju raziskav. Mislim, da moramo tukaj pozabiti na meje. Sedaj se raziskave izvajo za posamezna področja industrije, sedaj pa moramo te meje preseči in poskrbeti za raziskave, ki se bodo osredotočale na celotno industrijo. Gospod, gospod komisar, prosim vas, da poskrbite za večji pritisk v tej smeri kar zadeva študije o vplivu, se posem strinjam za vašo oceno, potrebujemo politiko prijazno podjetjem, vendar pa je potrebno narediti tudi analizo socialnih posledic, kajti industrijska politika je tudi politika zaposlovanja, je tudi socialna politika torej. Zaradi tega je potrebno pri analizah upoštevati tudi socialno področje, kajti potem bodo državljani ponovno zaupali v Evropo. Vedeli bodo, da se nismo osredotočili zgolj na področje industrije, ampak tudi na področje sociale. Hvala lepa. Kolegica Van Brent, najlepša hvala. Gospod komisar za zelo odkrite besede. Nažalost, eh, nisem imela tega veselja, da bi z vami sodelovala v preteklih petih letih in žal mi je, da to v naslednjih petih letih ne bo več mogoče, razen če si seveda nemška vlada premisli in to bi na vsak način podprla. Um, Verjamete v industrijsko politiko? To pa se zdi pomembno tudi meni in celotnemu odboru. Ne moremo imeti dobrega gospodarstva v Evropski uniji, če ne bomo imeli inovativne industrije. Zaradi tega je zelo pomembno, da si zato v tem odboru prizadevamo. Omenili ste nekatere pomembne tehnologije, omenili ste pomen izobraževanja. Sama pa bi vam rada sestavila specifično vprašanje. Zanima me, ali komisija pripravlja nove koncepte za področje industrije, ki bodo zagotovili razvoj proizvodov, ki eh, bodo konkurenčni v svetovnem pogledu, eh, kar zadeva razgradljivost. Potem še eno vprašanje, ki ga želim zastaviti kot Belgika in sicer kot Belgika iz Antwerpna. Gre za Opel. Bili ste povsem odkriti in strinjam se načeloma vsaj s tem, kar ste dejali, vendar pa to ne ustreza temu, kar se dogaja oziroma temu, kar nažalost berem v časopisih. Dejali ste, da so lahko odločitve v zvezi z subvencijami sprejete le, če temelijo na gospodarskih argumentih. S tem se strinjam. Ampak ti gospodarski argumenti nekako manjkajo. Kaj te mi, torej belgijska vlada, ni imela nobenega upogleda v gospodarske kriterije, ki so bili odločilnega pomena pri odločitvi, katera oplova podjetja so najbolj učinkovita. V belgijskih časopisih je bilo zapisano, da želi nemška vlada zapreti podjetje v Antwerpno. Pravijo, da je to podjetje manj dobičkonosno kot eh, podjetje v Bohomu. Ali je to res naloga nemške vlade? Da dela takšne analize oziroma da takšne podatke daje medijem. Meni zagotovo ni bilo všeč, da sem morala kot poslanka to prebrati, še prav posebej ne zato, ker prihajam iz Antwerpna. Kaj šele to pomeni za zaposlene Kaj o tem meni komisija? Kdaj bo komisija jasno predstavila gospodarske kriterije, ki so odločilnega pomena? Bojim se, da bo komisija to storila šele, ko bo že prepozno. Veseli me, da lahko tukaj odkrito govorim in mislim, da bi morali biti tudi vi odkriti, kar se tiče opla. Imam občutek, da evropsko v tem trenutku delujejo le evropski sindikati in to spoštujem. Evropski sindikati govorijo o solidarnosti, komisija pa o tem govori preredko. Poleg tega pa tudi ni prave delitve bremena. Hvala lepa, kolega Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.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 glede na to, da je kanadsko-ruski koncern kupil Opel, bo to najbrž pomenilo delokalizacijo. Pri nas, na polskem, menijo, da bo tovarna, ki je trenutno v Glivicevu, premeščena v Rusijo. nam lahko zagotovite, da temu ne bo tako? Če bi šlo zgolj za konkurenčnost, potem mislim, da bi vsekakor bilo bolj konkurenčno, če bi bila tovarna v Rusiji, namreč stroški so nižji, kaj pa kakovost? Kakovost bi bila zagotovo nižja. Hvala lepa. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam. Naslednji govornik. Hvala lepa. Gospod komisar, za to izjemno zanimivo predstavitev. Govorili ste o različnih panogah industrije. Sam sem nov v tem parlamentu, ampak ko se vračam v svojo domovino, se kot vsi ostali poslanci srečujem z zelo resnimi vprašanji. Smo v zelo resni situaciji. V začetku tega leta je komisija skupaj z Evropsko centralno banko izvedla raziskavo o problemih, s katerimi se srečujejo MSP. Ta raziskava pokriva celotno Evropsko unijo, posebej pa se osredotoča na evroobmočje. Številna podjetja, ki se srečujejo z problemi na področju financiranja, so prejela podporo iz regionalnega sklada in pa iz drugih skladov. Druge države članice, ki niso tudi članice evroobmoča, se srečujejo še z večjimi težavami na področju financiranja majhnih in srednje velikih podjetij. Gospod komisar, kakšno je vaše mnenje o finančni podpori v prihodnosti? Ali ne menite, da bi morala biti podpora na voljo vsem državam članicam? Vsaj, če želimo doseči to, kar ste omenili. Gre za vaše cilje na področju inovacij, trajnostnega razvoja in tako naprej. Gre tudi za solidarnost in konkurenčnost v Evropski uniji. Najlepša hvala. Snjo prezident, snjo komisarju, to briga. Gospa Karvaljo. Hvala lepa, gospod komisar, za zelo podrobno predstavitev. Veseli me tudi da komisija horizontalno obravnava področje inovacij. To se mi zdi izjemno pomembno, predvsem zaradi velikih izzivov, s katerimi se v tem trenutku srečujemo v Evropski uniji. Potrebujemo zares globalne odgovore. Inovacijska politika je pri tem odločilnega pomena in mora vplivati na vse druge politike Evropske komisije. Gre za prestrukturiranje, gre za industrijsko politiko, tudi na tistih področjih, ki ste jih izpostavili že sami. Zanima me, kaj menite o inovacijski strategiji? Kaj menite o tehnoloških inovacijah, ki so zagotovo potrebne? Čeprav posebej v prometni politiki, v ladjedelništvu in pa v avtomobilski industriji. Zavadava so tukaj še druga področja, ki so ravno tako pomembna. Področja, ki potrebujejo veliko energije. To je izjemno pomembno tudi zaradi problematike v povezavi z izpusti CO2. -ja. Kako se nameravate spopasti s tem? Mislim, da je tudi tukaj potrebno izkoristiti inovacijsko politiko politika bi mo in komisija bi morala podpreti inovacije. Najlepša hvala, kolega Belet. Uh, ähm, hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani komisar, najlepša hvala za izjemno dobro sodelovanje. Vem, da razumete nizozemsko, vseeno pa bom govoril počasi. Želim vam veliko uspeha v vaši prihodni karieri in pa v zasebnem življenju. Kar zadeva avtomobilski sektor, smo slišali veliko kritik, ne le vas, ampak tudi Evropske komisije. Šlo je za spopadanje s težavami v avtomobilskem sektorju v zadnjem času. Vem, da se ne moremo vrniti v 80-ta leta. In Pogosto se zastavlja vprašanje, zakaj se komisija sedaj na te težave v avtomobilskem sektorju ne odzove, isto kot se je ozvala takrat eh, v 80-ih letih na eh, krizo na področju jeklarstva. Vendar pa to enostavno ne gre. Tega pogodbe ne dovoljujejo. Vseeno pa se mi zdi absurdno, da so dovoljene subvencije v Belgiji, Nemčiji in druge. Vse to bi bilo moč preprečiti in mislim, da je to še zmeraj mogoče. Dovolj manevrskega prostora imamo. Večkrat ste poskušali, vendar pri tem niste bili prav uspešni, vplivati na najpomembnejše akterje. Mislim, da je potrebno izdelati bolj usklajeno strategijo. trg si bo ponovno opomogel. Pojavili se bodo avtomobili nove generacije. Ja, električnega avtomobila morda še ni pred vrati, je pa že za prvim ovinkom, skoraj da je že pripravljen. Trg si bo upomogel, kot sem dejal, in morda bo to šlo hitro. To smo videli že v preteklosti. Trg se morda ni zlomil, ampak se je znašel v težavah. Tudi v preteklosti je prišlo do odpuščanja, potem pa, ko se je trg upomogel, je prišlo do ponovnega zaposlovanja. Mislim, da se bo to zgodilo tudi sedaj, še prav posebej s pomočjo novih tehnologij. Včeraj ali danes je bilo moče v časopisu Virčaft prebrati, da naj bi polsko tovarno zaprli in eh, da bi prišlo do delokalizacije v Rusijo. Opozorili ste na samostojnost, na neodvisnost eh, proizvajalcev avtomobilov. Vseeno pa se mi zdi, da bi Evropska unija na tem področju vendarle lahko posegla. Gre namreč za tehnologijo, ki se razvija z evropsko podporo, s podporo Evropske unije. Ne more biti tako, da tehnologijo, ki jo razvijamo v Evropske unije, enostavno izvozimo v Rusijo. Vi, predvsem pa komisija, imate pomemben instrument ki omogoča poseg v neodvisnost avtomobilskih proizvajalcev. Namreč, če bomo tehnologijo izvozili, jo bomo morali potem ponovno uvoziti v Evropsko unijo. Tega enostavno ne moremo dovoliti. Želim si, da bi poskrbeli za boljši pristop na tem področju in o tem bi morali spregovoriti tudi z vašim naslednikom. Hvala lepa, še šest se vas je javilo k besedi. Če želite nakratko odgovoriti, gospod komisar, potem vam bom dal besedo. Vendar pa bo to za kolege potem še bolj zapleteno. In poleg tega jim prihaja k nam naslednji gost ob 16.30. Skušal bom biti kratek, združil bom vsa vprašanja povezana z avtomobilsko industrijo. Gospa Castillo de Vera. Vse skupaj ni tako zelo negativno če primerjamo tako inovativnost, kakor tudi produktivnost, lahko ugotovimo, da se je primerjava med Evropsko unijo in ZDA izboljšala, vendar pa še zdaleč nismo storili dovolj. Agenda, ki jo je potrebno spremeniti, ni agenda iz leta 2000, tisto smo že leta 2004 razglasili za neuspešno. Ne delujemo po programu iz leta 2000. Delujemo na osnovi partnerstva za rast in konkurenčnost in sicer iz leta 2005. To je nova lizbonska agenda, ki se že precej razlikuje od tiste iz leta 2000. In ta nova agenda sploh ne vključuje tistega dvomljivega cilja, da naj bi leta 2010 že prehiteli eh, ZDA. Ne gre namreč za to, ali bomo ZDA sploh prehiteli, gre za našo lasno zmogljivost. Naslednje obdobje bo namreč oziroma bo najbrž spet obsegalo pet let in v tem obdobju bomo izkuš, izkoristili izkušnje iz preteklih let in Skušali bomo še izboljšati naš projekt. Skušali bomo še bolj jasno definirati prioritete, skušali se bomo osvoboditi nepotrebnih pobud in se zares osredotočiti na tisto, kar je potrebno v evropskem prostoru. Imamo celo vrsto dobrih izkušenj v okviru tega partnerstva za rast in zaposlovanje. Razvili smo mehanizem, ki nam omogoča izmenjavo dobrih izkušenj, torej izkušnje, dobre izkušnje določene države članice. Na ta način enostavno izvozimo tudi vse druge države članice in ta izmenjava izkušenj se je zelo dobro razvila v Evropski uniji. Ne glede na to, kateri, kateri kriterij uporabimo, sposobnost inovacij, konkurenčnost, razvoj. Če naredimo globalno primerjavo, se bodo vedno na vodilnih mestih znašle države članice Evropske unije. Recimo Švici sledita Finska, Švedska in šele potem sledijo Američani in vsi ostali. Torej, na vseh področjih najdete evropske države, države Evropske unije na samem vrhu. Torej, v Evropi smo izjemno sposobni. Vendar pa, nažalost, če nismo najbolj sposobni oziroma nismo sposobni na vseh področjih. Vendar pa se lahko drug od drugega veliko naučimo in to se mi zdi izjemno pomembno. Na to bi se morala osredotočiti tudi prihodnja strategija. Pravilno ste se osredotočili na MSP-je, na prostotrgovinske sporazume. O MSP-jih danes nisem govoril, kajti imamo že dokument za, oziroma zakonik za majhna in srednje velika podjetja in smo že v obdobju izvajanja kar zadeva težave v zvezi z krediti za majhna in srednje velika podjetja. To drži, vendar pa je situacija različna v posameznih državah članicah. Veliko je odvisno tudi od bančnega sistema. V nekaterih eh, državah članicah z velikimi bankami je situacija grozljiva. V drugih državah članicah je situacija za MSP-je veliko bolj ugodna. tudi za MSP-je smo razširili možnosti kreditiranja preko Evropske investicijske banke. In sam volumen kreditov za MSP-je se je izjemno povečal. Matijas Grote. Avtomobili, k temu se bom še vrnil kar zadeva študijo vplivu na samo socialno področje, s tem se strinjam. To je izjemno pomembno, sicer se na to že osredotočimo, vendar pa so zagotovo še možne izboljšave. Gospa Van Brem je prav tako govorila o Oplu, k temu se še vrnem, gospod Gerek tudi, gospod Balacitis. O majhnih in srednje velikih podjetjih sem že govoril. Ni res, da obstaja podpora za MSP zgolj znotraj evroobmočja. Podpora se izvaja preko Evropske investicijske banke, vendar pa tu ni nobenega razlikovanja med evroobmočjem in drugimi državami članicami Evropske unije. Program za MSP je, je moje področje, je v moji pristojnosti in povem vam lahko, da podpora velja za vse države članice v enaki meri. Enaka pomoč za vse, tukaj se morda zastavlja vprašanje. V Evropski uniji velja načelo solidarnosti, torej najšipkejši dobijo več pomoči, najmočnejši ne dobijo nič. Če bi vsi dobili enako podporo, potem bi naša politika solidarnosti povsem spodletela. Kajti ta politika se osredotoča na pomoč tistim, ki še zaostajajo. Gospa Kavalja, tudi z vami se strinjam. Tehnološke inovacije. Predvsem v obliki javno-zasebnih partnerstev in z ciljnimi ukrepi v okviru sedmega okvirnega raziskovalnega programa. S tem lahko vsekakor nadaljujemo. Potrebno se je izogniti podvojevanju in pa poskrbeti za kar se da hitro dosego ciljev. Obstajajo še druge pobude, s katerimi bi lahko ta proces pospešili. Omenjene so bile direktive v povezavi z eh, izpusti avtomobilov. To, kar počne Evropski parlament, bo zagotovo povzročil revolucijo bo zagotovo povzročilo revolucijo v avtomobilski industriji. Hkrati pa se bo to odražalo tudi na celotnem področju industrije. Zastavlja pa se tudi vprašanje, kako porazdeliti breme, ki bo izšlo iz evropske scheme trgovanja z emisijami. Dolga leta smo v tem odboru razpravljali o tem, oziroma o tej problematiki. Razpravljali smo o uhajanju oglika. O tistih podjetjih, ki povzročajo velike eh, emisije CO2, eh, ki pa so izpostavljene močni, ki pa so izpostavljene močni konkurenci iz tujine. In ta podjetja v tujini morda povzročajo še več emisij. Komisija je z tega vidika analizirala vse panoge in podpanoge z tega področja. In tukaj je odločilnega pomena, da smo se odločili, da bomo kot kriterij uporabljali tehnologijo in sicer, da bo največji dobiček, da bodo največji dobiček od tega imela tista podjetja, ki uporabljajo najbolj moderno tehnologijo, najbolj inovativno tehnologijo in to naj bi pospešilo razvoj tehnologije v Evropski uniji. Sedaj pa prehajam k avtomobilom. Nasplošno. Kar zadeva prihodnost evropske avtomobilske industrije. Mislim, da ni prav, če bi name letele kritike, kajti začeli smo z pobudo Kars 21 in nihče ne more reči, da to ni najbolj inovativen koncept na celem svetu. S tem se vsi strinjajo. In ta koncept bo uresničen. Kriza, ki se je pojavila, pa ima povsem druge vzroke. Komisija v tem trenutku nima ne volje, ne možnosti, da bi vodila klasično industrijsko politiko. ne more določati proizvodnih kvot, ne more nadzorovati cen in tako naprej. To je nemogoče. Evropski proračun zato ne predvideva niti enega evra. V razpravi o Oplu se vedno znova pozablja, da so subvencije v evropskem pravu načeloma prepovedane. Dovoljene so le izjemoma. In zaradi tega na koncu vedno odloča komisija. Komisija odloča o tem, ali je izjemoma dovoljena subvencija ali ne. Potem pa je tukaj še pomoč iz strukturnega sklada, ta pa se dodeljuje po posem drugačnih pravilih. Ne bi bilo smiselno podpirati podjetja, če to podjetje ne bi ustvarjalo delovnih mest, to ne bi imelo nobenega smisla. Ampak ne govorimo o tem, govorimo o posegih, o državnih posegih v trg. Gre za to, da je neko podjetje v težavah in mu država pomaga. Od prvega dneva naprej je komisija zastopala povsem jasno stališče. Dejali smo, komisija bo subvencije dovolila le, če bo sprejeta odločitev na osnovi načrta prestrukturiranja in če bo rezultat tega načrta podjetje, ki bo sposobno preživeti v prihodnosti. Komisija je pri treh ministerskih srečanjih, ki so bila organizirana proti željam oziroma v nasprotju z željami eh, nemške vlade, tako da so bile vse vlade ustrezno obveščene, tudi eh, belgijska vlada in pa še posebej uh, flamska vlada. In vse vlade v tem trenutku preverjajo načrt, ki so ga za Opel predložili novi lastniki tako španska, britanska, kot tudi polska in belgijska vlada. Jutri se bo rok iztekel, potem bo nastala nova situacija in šele takrat se bomo lahko odločili, ali in če bodo dovoljene subvencije. Komisija je veliko krat na zadnje pri razpravi v Evropskem parlamentu poudarila, da bo te subvencije strogo preverila in ne bo dovolila, subvencij v povezavi z političnimi cilji oziroma z zagotavljanjem obstoja podjetij v določenih državah. Kar zadeva kakovost posameznih lokacij, o tem nemška vlada ne more odločati. To ni v njeni pristojnosti, to lahko storijo le lastniki, namreč General Motors in pa prihodni lastniki. In če je nemška vlada kaj dejala na to temo, potem se to opira na znanje trenutnega ali pa prihodnega lasnika. O tem se lahko še kasneje pogovorimo, o tem sicer ne moram javno govoriti, kaj ti gre za skrivnosti. Ampak kar zadeva Antwerpen. je ocena sedanjega oziroma preteklega lasnika drugačna od ocene prihodnega lasnika. Osebno sem mnenja, da ima tovarna v Antwerpnu možnost preživetja in da si zasluži to možnost. Vendar pa se lahko o tem osebno pogovoriva. Prenos tehnologije v Rusijo. Lepo prosim, prenos tehnologije se dogaja vsak dan. Celotno avtomobilsko industrijo smo že prenesli na Kitajsko in v druge države. Vprašanje je le, pod katerimi pogoji poteka prenos tehnologije. K svobodni trgovini pač spada prenos tehnologije. In nihče ne izhaja iz tega, da bi do prenosa tehnologije v Rusijo prišlo brez eh, spoštovanja načel intelektualne lasnine, brez kakršnih koli licenc. Nimamo tudi ne načrta, da bi kapacitete prenesli v Rusijo. Vsaj ne, da bi jaz to vedel. Vendar pa je obstajal en odločilen razlog, da se je General Motors strinjal s prodajo in sicer da se bo tehnologija Opla v povezavi z ruskimi kapacitetami uporabila za izdelavo novega ruskega modela. Ne pravim, da bo Rusija kmalo sposobna izvažati avtomobile na tuje trge, to se bo zgodilo tudi v Indiji in na Kitajskem, vendar pa se v tem trenutku govori o modelu za ruski trg. In vsi tisti, ki delajo oziroma se ukvarjajo z tem pri podjetju General Motors Evropa, eh, se strinjajo z tem načrtom. Ne bodimo naivni. tisti, ki izbirajo lokacije tovarn zgolj glede na to, kako poceni je delovna sila, ne bodo nikoli uspešni. Tisti, ki so se preselili pred leti v Latvijo, se sedaj že selijo v Belorusijo. Tisti, ki so se preselili na Polsko, se že selijo v Ukrajino. Vendar pa tukaj gre za proizvodnjo, ki je tako ali tako ne moremo ohraniti v Evropi. V Evropi ne bomo mogli ohraniti proizvodnje, ki je konkurenčna le, če je povezana z nizkimi cenami delovne sile. To je nemogoče. Ali želite tekmovati z eh, Kitajci, ki eh, imajo najnižja izplačila? Ne želimo biti konkurenčni na dnu celotne proizvodnje verige, kjer so stroški delovne sile najnižji. Konkurenčni želimo biti na čisto drugem koncu, kjer cena delovne sile več ni tako pomembna in kjer je odločilnega pomena tehnologija. To bi se lahko zgodilo tudi na področju avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija ima prihodnost v Evropi, tako mislim. Oglejmo si samo model, ki ga je predstavilo neko podjetje, o katerem že veliko govorimo. Gre za avto, ki stane 45 tisoč evrov. Stroški dela pa so znašali le še 1350 evrov. Torej je ta strošek že danes postranskega pomena. In zato mislim, da avtomobilska industrija ima prihodnost v Evropi. Oprostite, gospod predsednik, nisem bil prav kratek, ampak vprašanje so bila izjemno pomembna. To drži, ampak tudi eh, kaže in zaradi tega ne vem, kaj bi naredil, da gre za pomembno vprašanje. O njih moramo tudi pogovarjati o njih izčrpno in mogoče bomo morali našega drugega gosta prositi, da nekoliko počaka, tako da lahko temo privedemo do konca. Ampak poskusimo biti nekoliko krajši. Imam še sedem prijavljenih za besedo. E, kolegica Bitikova. Gospod Bütikofer. Hvala lepa, gospod eh, komisar, za širok pregled, eh, ki ste nam ga podali. Obžalujem, da se v naslednjih petih letih ne bomo mogli več eh, pogovarjati, tudi kontroverzno pogovarjati o tem, kako bo izgledala industrijska politika v Evropi v prihodnje. Strinjam se z vami, da mora biti industrija pripravljena na izzive prihodnosti, če pa govorimo o konkurenčnosti in trajnosti, ki ste jih tudi omenili, pa je treba tudi povedati, da je tukaj segment trajnosti tisti, ki odloča vsem. In če želimo dobiti politično podporo za evropsko industrijsko politiko, ki bo sposobna preživeti v prihodnosti, potrebujemo neko vodilno idejo, s čimer bomo to eh, pojasnili. In to je lahko samo neka ekološka industrijska revolucija. In to moramo še bolj poudariti. Zato sam nisem posebno vesel, da pod carbon leakage, uhajanje oglika, želimo pomagati tolikim podjetjem pri trgovanju z emisijami. Mislim, da bo to da se nam bo to še maščevalo, ko bo udaril inovacijski bič. Ne, bi rekel, da lahko govorimo o posebej dolgoročni avtomobilski politiki v Evropi. Samo za primer, američani z načrtom Baracka Obame 2,3 milijarde investirajo v e-mobilnost, Kitajci v to vlagajo 75 milijard. Torej prihaja do velikega prizadevanja k pre tehnološkemu preskoku. Nisem prepričan, da smo v Evropi temu kos. In tretja pripomba. Upravičeno ste govorili o čezatlanskem sodelovanju. Čutil bi si, da bi Evropska komisija in tudi mi še bolj poudarili sodelovanje z hitro rastočimi gostarstvi. Tako bi lahko naprimer Evropsko-Kitajski gospodarski svet naredil prav toliko kot eh, čezatlantski gospodarski svet pri odpravljanju netarifnih eh, trgovinskih eh, ovir. In še ena pripomba k Oplu. Slišal sem vas, vendar težko verjamem, da se bodo subvencije določile samo na osnovi poslovno utemeljenega koncepta. Ker ste bili zadržani pri odgovoru na vprašanje, ali je koncept, ki ga je zdaj predložila Magna. samo po sebi industrijsko-politično smisel. Zdaj tega nekoliko dvomim vašo prepričanost in tudi v to, da se bodo subvencije delile po poslovnih pravilih, potrebujemo bistveno bolj ostr nastop do subvencij, ki želijo ohranjati samo lokacije, brez da bi to pomenilo napredek, ampak pomeni hudo oviro za prihodnost. Kolega Benocere ima besedo in bodite čim bolj kratki. Prigo. Ja, prosim. Eh, tak for samarbejdet gennem mange år. Eh, jeg var især glad for at høre kommissærens bemærkninger. Hvala lepa, komisar, hvala lepa za sodelovanje v teh letih. Še posebno sem bil vesel, ko sem slišal, da pravite, da ne smemo imeti protekcionizma v Evropi. Pravite, da smo sedaj priča okrevanju gospodarstva po večjih težavah iz leta 2008 in pa na začetku tega leta 2009. Tukaj smo videli, da so nacionalne vlade dale res velike pakete pomoči. Moje vprašanje, komisar, Ali se strinjate, da je obdobje reševalnih odkupov končano, torej da je treba sedaj več vlagati v raziskave in izobraževanje ter usposabljanje, tako da bomo dejansko konkurenčni. Treba je pozabiti na to, da bi odkupovali tiste, ki niso zadosti konkurenčni. Seveda vem, da je tukaj na kocki veliko delovnih mest. Naprimer, vem, kaj je z ladideniško industrijo na Dalskem in podobno. Mi imamo naprimer položaj, ko je, ko bo leta 2012 največja ladedelnica zaprta in potrebovali bi 25 milijonov več, da bi zgradili tak tanker na Danskem, kot pa naprimer v Aziji. Treba se torej odločiti, kam bomo vlagali denar v inovacije, tehnološke raziskave in razvoj, ali pa bomo ostali pri podkupih. Mislim, da se treba odločiti za inovacije. Tukaj imamo veliko MSP-jev, ki so hrbtenica industrijske politike v Evropi. Slišal sem pripombo, da potrebujemo prosto trgovinske sporazume. Tukaj bi vas nekaj vprašal. Ali bomo dejansko na tak način zagotovili enak teren za vse, ki ga potrebuje evropska industrija? prostotrgovinski sporazumi so možni samo, če imamo tudi mi enak dostop do tujih trgov, kot obratno. Torej, treba je poskrbeti za to, da bodo tudi naše podjetja imela enak dostop do trgov v tujini, ki imajo veliko kupno moč, še posebno zato, ker je tam veliko potrošnikov. Sveda, tudi tukaj je potem vprašanje delovnih mest. Skratko, vse to je treba proučiti, um, tudi z tega vidika. Dankeschön, kolega Balčko. Hvala lepa, gospod Balčko. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, talán nem véletlen. Ja, hvala lepa za besedo. Komisár, gotovo ni na kľúče, da se pogosto praš, pojavilo vprašanje MSP-ju. Poglejmo si na primer bančni sektor. Ta počasi okreva počasi je zanesljivo. Veliko ste govorili o tem vprašanju. Um, le malo pa ste konkretno govorili o MSP-jih, pa čeprav so v tej krizi MSP-ji največ izgubili. Tukaj govorimo o svežnih odkupov in tako dalje. V redu. Ampak ali je pravilno, da gradimo na mehanizmih, v tej smeri. V redu, seveda eh, je kreditna kriza vplivala na podjetja. A zaenkrat v realnosti vidimo samo to, da ni bilo investiranega zadosti kapitala v to, da bi podjetja dobila dostop do kreditov. Ena izmed večjih težav, s katerimi se soočamo, je to, da imamo tukaj malo podjetij v domači lasti. Naprimer, multinacionalke dobijo odkup, prav tako dobijo dobre načrte za prihodnost, prav tako tudi finančno podporo. V redu. Kajti, če bi se te multinacionalke zaprle, potem bi tudi tukaj izgubili veliko delovnih mest. Torej pravite, da je treba povečati varnost v letalstvu in graditi nove letala zato da potem v letalskih nesrečah ne bi umrlo naprimer 700 ljudi. Ampak pogledajte, statistično gledano se moramo predvsem osredotočiti na to, kje prihaja do izgub v gospodarstvo. V našem odboru smo že predstavili svoje mnenje o proračunu in mi želimo podpreti mala in srednja podjetja. To je res um, tudi pri tem, ko je treba zagotoviti kredite za te MSP-je, kajti večina delovnih mest v EU je odvisna od MSP-jev in njihove prihodnosti. Tukaj praktično govorimo o finančnem in monetarnem tsunamiju v prihodnosti. Treba poskrbiti za to, da bomo um, imeli ustrezne pogoje za delovanje. Če bomo tukaj dogmatični glede regulacije finančnih trgov, potem ne bomo dosegli tistega, kar želimo kajti zaenkrat uh, se je veliko govorilo o izjemah in to na škodo MSP-ev v številnih primerjih. Gospa Madurel. Ja, hvala, predsednik. Ob te priložnosti bi se rada zahvalila komisarju v minus svoje skupine za odlično delo v tem mandatu, še posebno sodelovanju s tem odborom. Imam pa dve vprašanje, poleg že zastavljenih vprašanj drugih. Prvič, ali lahko na hitro ocenite, kako deluje program, program za konkurenčnost in inovacije na katerem komisija intenzivno dela. Drugo vprašanje pa zadeva sektor, ki je v vaši pristojnosti, gospod komisar. Torej, turizem. Turizem je zelo pomemben sektor za Evropsko unijo. Danes ima pri tem sektorju EU samo pristojnost koordinacije, no z Lizbonsko pogodbo pa se bodo te pristojnosti razširili in okrepile. Kriza je zelo prizadela turistični sektor, zato me zanima, kakšne ukrepe bi lahko na EU ravni sprejeli zato, da bi spodbudili delovanje turističnega sektorja. Torej, seveda je to treba upoštevati tudi z vidika inovacij. Randstorf. Hvala, kolega Randstorf. Danke, es ist eine Hvala, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je pozdraviti vas, gospod komisar, ponovno med nami. Imam pa eno vprašanje. Vprašanje se nanaša na nove možnosti izkoriščanja rezerv meta, zalog metana v penskih gozdovih v Rusiji. na osnovi informacij, ki jih imamo trenutno na voljo, je mogoče, da bi zaloge metana pri tej potrošnji, pri tej porabi, so to še za 200-300 let. To je novo odkritje in to bo vredno ponovno povečalo našo odvisnost od Rusije. Vendar pa so te zaloge možnost za prihodnost, skrati pa imajo svojo senčno stran. S tem bi lahko porabo metana v energetske eh, namene pripeljala do katastrofalnih posledic za okolje. Mogoče bi nam lahko gospod komisar nekaj več povedal o tem, a ste upoštevali tudi to novo možnost. Dank, Hvala lepa. Gospa Glaska Kopinska. Dziękuję bardzo. W sobotę e, Irlandczycy powiedzieli tak dla traktatu. Chwała lepa. W sobotę so Irci potrdili Lizbonsko pogodbo in s tem se bo končalo dolgo obdobje pogajanj, ko gre za nadaljno širitev Evrope in tudi potrebne institucionalne reforme. Vse kolegice in kolegi, bi se vam zahvalil, gospod komisar, za petletno delo. Sama sem nova v tem odboru in zato bi se vam zahvalila za vlogo, ki ste jo pravili pri zgodovinski širitvi. Mi bomo vedno zelo hvaležni za to vašo vlogo. Hvala lepa. Eh, Gospa Herpaška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, eh, vážený pán komisár. EU, eh, e Európska únia vynaklada... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Evropska unija si zelo prizadeva in porablja veliko denarja za to, da bi podpirala inovativnost v Evropi. Gospod komisar je omenjal, da za učinkovit prenos eh, znanstvenih eh, dognan v prakso ni ovira varstvo intelektualne lasnosti lesnine oziroma to predstavlja določeno oviro, ker nimamo pravega evropskega patenta. Ima gospod komisar kakšna priporočila za nas in bodočo komisijo pri izboljšanju tega mehanizma? Hvala lepa. Gospod eh, komisar ima besedo. Gospod Bütenkofer, eh, strinjamo se v tej zadevi. Tudi sam vidim enako hierarhijo kot vi. Zdržnost, trajnost je ključnega pomena pri spostavljanju okoljske zdržnosti našega gospodarstva. Bolj trajnostni ali zdržni, kot bomo postali v našem gospodarstvu, bolj konkurenčni bomo. Vse bo svet okoli nas eh, točno to potreboval. O tem smo že večkrat govorili, tako da se mi ni treba spuščati v, v podrobnosti kar zadeva ohajanje oglika, vas lahko pomiri. Zaenkrat smo opredelili tiste sektori, kjer obstaja to tveganje, kako bomo zadevo reševali naprej, je pa popolnoma drugo vprašanje. In sicer je vprašanje, kakšne kriterije bomo izbrali in kakšne zahteve bomo postavili podjetjem, prizadetim podjetjem, zato da pridejo do ugodnosti. Moje mnenje pri tem je vedno bilo in je, da z postavljanjem zahtevnih eh, kriterijev dosežemo tehnološki skok, ki ga pri, potrebujemo. Ampak tu se popolnoma strinjava, tudi načeloma se strinjava v eh, katerem drugem odboru ali tukaj pred nemškimi volitvami, to nisem tako glasno govoril, ampak zdaj sem lahko spet glasnejši. Prihodnost evropske industrije bo zelena ali pa prihodnosti ne bo. Tako preprosto je to. Cela vrsta ljudi je to vedela že prej, ampak eh, nekateri potrebujejo nekoliko več eh, in nekaj več časa je potrebnega, da se neka zamisel uveljavi. Kar zadeva možno sodelovanje z hitro raztočimi gospodarstvi v regulatornem dialogu za Kitajsko, tudi za Rusijo in Brazilijo, vsi prizadevamo za izboljšanje tega sodelovanja. Vam pa povem, da je to težko. Problematika ne zajema samo našo stran, torej težave niso samo na naši strani, ampak imamo še vedno veliko potencialov če si pogledamo, kako delujemo v Čezatlantskem gospodarskem svetu in organiziramo sodelovanje z ZDA, tukaj gre za odprt, konstruktiven in eh, prožen dialog, eh, gre za hitro ukrepanje in če si pogledamo, eh, kakšne mm, toge sisteme imajo v centralnem komiteju in politbiroju v Kitajski, tu se takoj vidi razlika. medtem ko z ZDA komuniciramo zelo konkretno, izmenjujemo mnenja z različnimi ravni oblasti na kitajskem. To je treba jasno povedati. Še nekaj vprašanj, ki ste jih omenjali. Ali naj bi bila država v eh, pisti strukturnih sprememb, prestrukturiranja? Po mojem mnenju ne. Napaka je da zaustavljamo potrebno prestrukturiranje z navidezno socialnimi argumenti. Navidezno socialnimi pravim zato, ker so posledice prestrukturiranja vedno eh, takšne, da je to slabše za delavce. Tukaj se popolnoma strinjam z vami in to je tudi razlog za to, da komisija tega ne podpira. In tega tudi ne more storiti ker v evropskem proračunu ni predvidenega enega samega evra za takšne intervencije, za takšno poseganje. To je zadeva, ki se izvaja izključno na ravni držav članic. Naša vloga pa je v tem, da preprečimo izkrivljanje konkurence pri takih okrepih. Tukaj nimamo nobene možnosti eh, oblikovanja, reguliranja teh intervencij. strukturnih sprememb, prestrukturiranja ne smemo preprečevati, ampak moramo ugotoviti dovolj zgodaj potrebo po eh, prestrukturiranju in tako tudi ukrepati. Že pred časom sem spostavil ustrezni eh, forum za prestrukturiranje, tako da bi od strokovnjakov že leta vnaprej eh, izvedel, na katerih sektorjih je eh, bo potrebno prestrukturirati, tako da se lahko politika pravočasno pripravi in to s pravimi ukrepi in ne z intervencijami, kot smo jim priča trenutno. Če me vprašate po moji regulativno-politični mnenju, moram reči, da eh, intervencije niso dovoljene razen v čisto specifičnih izjemam. izjemah. Toliko k kolegom, ki so to vprašali. Komisijam ima kratko, je o, komisija je omogočila kratkoročno subvencioniranje pod določenimi pogoji, kar omogoča državam posredovanje v podjetjih, kjer so eh, podjetja potegnena v ta vrtinec gospodarskega propada samo na osnovi krize. Tam, kjer je razlog izključno finančna kriza. In eh, v tem okviru lahko države članice pripravijo eh, svoje svežnje za pomoč eh, in financiranje. Ta poenostavljeni postopek pa je omejen za čisto, dan, čisto določen primer pod, za podjetja, ki jih je prizadela finančna kriza. In ti ukrepi so tudi časovno omejeni. Opel, po mojem mnenju, ne sodi v ta okvir. Gospod Benic, ne bi smeli reševati podjetij, ki si to zaslužijo. In to je napaka, napaka, ki jo delajo politiki. Takšna politika pa lahko ima kratkoročen uspeh, sploh politiki na naslednjih eh, volitvah, bodo pa taki politiki s tem dolgoročno škodili lasni državi. Treba je spodbujati podjetja in tudi podpirati eh, prestrukturiranje ter pomagati ljudem, da ne zgubijo svoje eksistence. Gospod Palčo, kar zadeva mala srednja podjetja. Kreditiranje MSP je ni stvar evropskih institucij in tudi ne držav članic. Tukaj gre za stvar bančnega sektorja. Ker pa zadeve že nekaj časa ne delujejo najbolje, smo spostali okvirne pogoje za to, da mala in srednja podjetja lažje pridejo do kreditov. Nachdem er, auch auch gefragt, äh, äh, nachdem er auch gefragt worden war, äh, der größte Dreimal ist ein. Nekdo je spraševal še po okviru CIP programa. Ta se uporablja predvsem zato, da bi imela Evropska investicijska banka podlago za to, da podeljuje in ponuja kredite malim in srednjim podjetjem pod, v Evropski uniji in to tudi počne. Seveda Evropska investicijska banka ne mora obravnavati na tisoče mikroprošen, eh, zato se to prenaša na države članice. V vseh državah članicah so vzpostavljeni to vrstni programi, torej ti programi za mala in srednja podjetja. Če eh, mačarske banke ponujajo takšne kredite, to prihaja od, iz politične eh, pobude in našega proračuna. Zdaj smo dosegli meje tega, kar je še mogoče. Kaj ti eh, volumna Evropske investicijske banke ne moremo kar poljubno širiti? Seveda, zahteve, ki jih postavljam drugim bankam, veljajo tudi za našo lasno eh, banko. In tukaj smo dosegli mejo. Brez eh, velikega povečanja lastnega kapitala v Evropski investicijski banki nadaljne financiranje ne bo mogoče preko EIB-ja financiramo tudi inovacijske programe na določenih industrijskih sektorjih, naprimer v avtomobilski industriji. Če si pogledamo eh, številke o tem, kaj se dogaja v drugih sektorjih, me to sploh ne eh, preseneča in eh, menim, da bi morali skupno storiti več gospa Gerela Madurel je spraševala po programu za konkurenčnost in inovacije, torej CIP programu. Izkušnje so tukaj zelo dobre, gre za tri različne programe. Predvsem program ekoloških inovacij je prinesel odlične rezultate. O tem boste še prejeli izčrpno poročilo. Torej, vse je pozitivno na tem področju. Ker zadeva turizem, bomo še ta teden potekal petek in soboto turistični forum v Bruslju. V soboto bom imel tudi govor in eh, poskušal predstaviti turistično politiko v naslednjih eh, letih. Ob upoštevanju, da bo Lizbonska pogodba začela veljati. Lizbonska pogodba bo namreč postavila nov okvir za evropsko turistično politiko in nam bo prvič omogočila, da sprejmemo in uporabljamo zakonodajne instrumente na tem področju. Trenutno v turizmu ne moremo početi več kot eh, financirati pilotne projekte, organizirati izmenjavo znanja, mnen in izkušenj. Tukaj imamo dobre rezultate, ampak na osnovi Lizbonske pogodbe bomo lahko oblikovali resnično evropsko turistično politiko. Zato pozivam parlament že zdaj, da to ne bo zaston. Gre pa za enega najpomembnejših gospodarskih sektorjev v Evropi nasploh z 12 odstotnim deležem eh, prihodka v industriji s eh, na industrijskem področju z ogromnim potencialom, ki nikakor ni popolnoma izčrpan. Tukaj vidim še velike potencijale za rast. In če se vrnem za, k gospodu Bitinkoferju, tudi tukaj se pojavljajo uh, vprašanja trajnostnega razvoja, še posebej. Turizem ne more biti povezan z onesnaževanjem okolja in uh, neustrezne rabe etal, zato bo treba to vprašanje reševati bolje. Kolega Ransdorf, eh, kar zadeva metan, tukaj moram odkrito priznati, da se s tem vprašanjem nisem ukvarjal, to tudi ni v moji pristojnosti, se bom pa pozanimal in vam eh, posredoval odgovor pisno. Kar zadeva metan in nasplošno pline, mora biti naš eh, cilj strategija preusmeritve v proizvodnji energije in sicer v uporabo virov, pri katerih ne bomo povečali naše odvisnosti od eh, drugih. S tem bi lahko prišlo do bistvenega zmanjšanja porabe z substitucijo, nadomestilom, da bomo uporabili druge vire ali pa da bomo povečali učinkovitost. Diversifikacija je nekaj lepega. To je pomembno eh, za zagotovitev zanesljivosti in varnosti oskrbe. Eh, to pa ne bo rešilo problema ekološke proizvodne energije. To bo lajšalo sicer zanesljivost oskrbe. Gospa Polanska Bominska, vem, kako ste mislili in vračam vam eh, zahvalo, ki ste mi jo posredovali. preden boste vaše vi poimenovali ulico po meni, naj raje poimenujete neko ulico po vas samih, kajti delo, ki je bilo upravljeno v Poljski, tako da je Poljska prišla tako daleč, da je lahko postala članica Evropske unije, to je dosežek Poljakov samih. Kljub temu se vam zahvaljujem za pohvalo. Vsak dan tega več ne slišim was eh, eh, die Patentpolitik angeht. Kar pa zadeva patentno politiko, tukaj je politični pritisk edino, kar lahko pomaga. S to temo se že dolgo leta na dolgo in široko ukvarjamo. S to temo sem se ukvarjal še preden sem prišel v Evropsko komisijo pred več kot desetimi leti in lahko rečem, da nismo posebej napredovali na tem področju. Vedno znova se pojavlja neka ovira, v kateri je v držav članic. Če tukaj ne bomo premosili kratkoročnih nacionalnih eh, ciljev in eh, kmalo uvedli sodišče za odločanje o evropskih patentih, eh, potem tako in tako ne bomo več mednarodno konkurenčni. Več pritiska, kot bo dal Evropski parlament in več pritiska bo prišlo iz nacionalnih parlamentov, hitreje bomo dosegli naše cilje. Komisija tukaj ni problematična. Komisija je vedno znova dajala ustrezne predloge in eh, naletela na odprta všesa pri zelo redkih državah članic v svetu. Lahko vas samo spodbudim k temu, da to vprašanje vedno znova omenjate na vsak način to potrebujemo, naše negativne posledice za konkurenčnost so gigantske. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa tudi za številna vprašanja. Prav gotovo pa bomo imeli še veliko priložnosti, da skupaj rešujemo praktična vprašanja. Čeprav ne vemo, kako dolgo bo še to trajalo, kako dolgo bom še lahko užival v našem sodelovanju. Jaz bom to v tem užival do zadnjega dne. Äh, Hvala lepa za to zelo izčrpno debato. Tudi nekoliko dlje je trajalo, kot smo predvideli, vendar pa je bilo to pomembno za to, da smo lahko obravnavali vse teme, ki smo jih eh, morali. Včasih ni mogoče vse natančno preračunati. Zelo lepo, da ste prišli, da smo lahko se pogovorili. Hvala lepa za vaš čas. Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. Gospodin, gospodi, kolegice in kolegi, nadaljevali bomo. Poskušali bomo malce pohiteti. Kolega Rajmonda Blajšica tukaj prisrčno pozdravljam. Predstavil nam bo študijo o ekoloških inovacijah. Prisrčno pozdravljeni v našem krogu, v našem odboru. Upam, da boste lahko spremljali prosojnice na zaslonu. Imamo tudi nekaj kopij na papirju, ki pa mi jih lahko razdelimo. Gospod profesor, beseda je vaša. Ich bin sehr froh. Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, zelo vesel sem in počaščen, da lahko danes z vami govorim o ekoloških inovacijah. Pred nekaj mesecih smo pripravili študijo na to temo. Rezultate si lahko tudi sami ogledate, vendar pa bi seveda z veseljem o tem tudi osebno z vami razpravljal. Naslov je ekološke inovacije. Poskrbeti za to, da bo Evropska unija na poti v energetsko učinkovito gospodarstvo. Prvo poglavje se osredotoča na pomankanje virov, to je nenavadna tema na področju ekoloških inovacij, vendar pa bi z veseljem bolj podrobno spregovoril o temi, tej temi, kajti ta tema je izjemno pomembna. Druga tema govori o Eh, ekoloških inovacijah in o tem, kako se z njimi sprijazniti. Tretja tema pa o tem, kako pospešiti ekološke inovacije v Evropski uniji. Torej, začnimo z pomankanjem virov. Pomankanje virov je vedno bolj prisotno v javnosti, kajti Evropa potrebuje vedno več virov. in imamo tudi podatke OECD-ja, ki kažejo, da Evropska unija spada med tiste, med tista področja, med tiste regije, ki potrebujejo vedno več virov. Vedno večja je tudi odvisnost od držav dobaviteljic. Vemo, da je Evropa v veliki meri odvisna, eh, kar zadeva uvoz nafte, kar 85 odstotkov jo uvozimo. Poleg tega pa je Evropa izjemno odvisna tudi, kar zadeva eh, kovine in sicer je tukaj uvoz pogosto kar 100 odstoten. Tukaj gre za kovine, kot je recimo Indij in druge To so mm, morda kovine, ki nam niso tako dobro znane, ki pa so izjemno pomembne, ko gre za jeklarsko industrijo ali pa za industrijo prihodnosti. Zastavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. Zaloge so nesorazmerno porazdeljene, zaradi tega se bo odvisnost Evrope in evropskega gospodarstva le še povečala. Malo prognoz je malo napovedi obstaja o popraševanju po naravnih verjih v prihodnosti. Napoved, ki je bila objavljena pred kratkim, pravi, da se bo popraševanje najbrž podvojilo in sicer v primerjavi z letom 1980 in sicer povsod po svetu. Tukaj ne gre zgolj za Evropo ali za druge države OECD, ampak gre predvsem za eh, države v razvoju tukaj gre skoraj da za vse naravne vire, za gradbene materijale, za kovine, za biomaso, eh, za živila in tako naprej. Na vseh tih področjih se bo popraševanje okrepilo. Pogosto se zastavlja vprašanje in to razpravo ste pravkar imeli, katera industrija bo najbolj eh, prizadeta zaradi pomankanja naravnih virov oziroma katere panoge bodo potrebovale vedno več virov. Trenutno je šelo, še zelo omejeno strokovno znanje, hkrati pa se moramo zavedati tudi, da visokotehnološke industrije potrebujejo oziroma visokotehnološke industrijske panoge potrebujejo uh, vse te vire, potrebujejo kovine in tako naprej. To je potrebno recimo tudi v avtomobilski industriji. Slišali smo tudi, da je prihodnost industrije zelena, res je tako, ampak tudi zelene industrije, tudi zelene tehnologije potrebujejo kovine. Te kovine potrebujejo za proizvajanje vetrne energije, za uh, električne avtomobile uh, in za avtomobile na vodikov pogon in tako naprej. Slišali smo tudi, da bi lahko z okrepitvijo oziroma z povečanjem količine naravnih virov rešili tudi krizo v Evropi to deloma drži. Oglejmo si samo produktivnost v preteklih letih v primerjavi z eh, delovno uh, zmogljivostjo. Produktivnost eh, materijalov pa pri tem zaostaja. To je izjemno zanimivo, če si ogledamo 15 starih držav članic Evropske unije in pa nove države članice Evropske unije. Tukaj lahko vidite tudi številke in ugotovimo lahko, da je energetska produktivnost, produktivnost eh, delovna produktivnost eh, narasla v novih državah članicah, pri tem pa se ni povečala tudi eh, produktivnost materialov. Poleg tega pa je Evropska unija, si je Evropska unija zastavila tudi cilj, da bi, bila, da bi naj bila Evropska unija najbolj učinkovita na svetu, kar zadeva uporabo naravnih verov, vendar pa tega cilja seveda še ni dosegla. Zelena tehnologija je pomembna ne le za bližno prihodnost, ampak eh, tudi v tem trenutku, ko gre za rešitev finančne in gospodarske krize. Vidite lahko, da so ekološke inovacije izjemno pomembne za razbremenitev okolja, hkrati pa naj bi pomagale tudi pri zagotovitvi bolj učinkovite rabe naravnih virov. To je pomembno tako na mikroravni, na ravni Eh, dobaviteljske verige in eh, v industrijskem sektorju, pa tudi na makroravni. Če si ogledamo, kdo je bil eh, najbolj aktiven pri okrepitvi učinkovitosti, lahko vidimo, da so to bila eh, podjetja, ki so želela znižati stroške, vendar pa zaenkrat še ni dovolj. Zaenkrat še niso dovolj izkoriščena določena uh, področja, ki uh, spadajo prav tako v proizvodni cikl, kot eh, recimo izraba oziroma raba odpadkov in tako naprej. Vidimo lahko tista področja, na tej prosojnici lahko vidimo tista področja, ki intenzivno uporabljajo eh, vire in tista področja, ki jih uporabljajo manj. Eh, vidimo lahko področje eh, mobilnosti, eh, hrane in pijač eh, ter eh, področje gradbeništva. Na določenih področjih lahko vidimo že danes, eh, da so ekološke inovacije potrebne. Če omenim zgolj gradbeništvo oziroma stavbe, lahko vidimo, da določene modernejše stavbe ne povzročajo uh, izpustov toplogrednih plinov. S tem je torej potrebno, pri tem je seveda potrebno upoštevati učinkovitost materijalov. Poskrbeti je potrebno za celostno povezavo. Sončne celice je potrebno unesti v strukturo in razviti posem nov tip stavb. Primer, ki ga lahko vidite tukaj, je primer iz Freiburga. To področje se ne razvija samo, veliko je gonil za razvoj tega področja, veliko pa je tudi ovir tukaj se pojavlja recimo problematika odnosa lastnikov do najemnikov. In to je potrebno pri tem upoštevati. Naslednja prosojnica. Poleg tega sem že omenil tudi področje prehrane. Potrebnih je več ekoloških inovacij. Naslednja prosojnica. Tudi tukaj lahko vidite številne ovire in številna gonila. Trenutno ne želim podrobno razpravljati o tem. Naslednja prosojnica. Poglejmo si svetovni trg. Ronald Berger je pripravil novo študijo in rečeno je bilo, da so svetovni trgi zeleni. To pomeni, da se bodo ekološke inovacije podvojile v naslednjih desetih letih. To pomeni, da je potencijalna rast na tem področju veliko večja kot na drugih eh, področjih. Najbrž se bo eh, potvojila, potrojila eh, tudi učinkovitost eh, surovin in sicer do leta 2020. In tržni delež se ocenjuje na 3,1 eh, milijarde evrov. Potrebna je mednarodna strategija, ne zgolj evropska strategija. Obstajajo tudi številne ovire, kot smo že slišali in mislim, da lahko tukaj pomembno vlogo igra tudi politika. Ni potrebno posebej razpravljati o vseh posameznih ovirah, ampak potrebujemo politiko, ki si bo prizadevala za to, da bi izboljšala zmogljivost trgov, da bi poskrbela za boljšo seznanjenost eh, državljanov in tako naprej. Kaj pa imamo v Evropi. V Evropi imamo celo vrsto politik in programov, ki si prizadevajo za uspodbujanje ekoloških inovacij. Recimo, imamo direktivo o ekološkem dizajnu, potem imamo tukaj okvirni program za konkurenčnost in inovacije, imamo sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, uh, Imamo tudi akcijski načrt za okoljsko tehnologijo in tako naprej. Vsi ti programi imajo za cilj izboljšati oziroma uspodbujati ekološke inovacije. Kljub temu pa obstajajo nekatere strateške luknje. Zastavimo si samo vprašanje, kako pridejo inovacije do trga. Vsaka dobra ideja sploh ne konča na trgu in tukaj lahko opazimo veliko vrzel. Nek prototip recimo dobro deluje, vendar pa je pot do trga predolga. Tukaj vidim predvsem dve strateški vrzeli, kjer bi morali ukrepiti tako nacionalne politike, kot tudi evropsko politiko, tako da bi izboljšali te možnosti. Tukaj lahko vidite različne programe, ki kažejo vrzeli, pa tudi možnosti. Na tej prosovnici lahko vidite še nekaj nadaljnih eh, primerov, o katerih se danes želim govoriti. Sedaj pa si zastavimo vprašanje, kaj lahko storimo. Eden izmed pomembnih zaključkov zadnjih let je, da se lahko uporabljajo tržni instrumenti tudi na tem področju. Poznate schemo trgovanja z emisijami, poznate energetsko direktivo in tako naprej. To bi bila, to predstavlja možnost, da bi v celotni Evropski uniji počeli to, kar že počnejo določene države članice in sicer, da bi obdavčili uh, gradbene materijale. 80 odstotkov evropskih sredstev se uporablja za, se namenja za regionalno in pa kmetijsko politiko. Potrebno se je vprašati, kako bi lahko izboljšali trajnost eh, teh naložb. Pripravili smo nekaj predlogov, s katerimi bi lahko uspodbudili inovacije v določenih regijah Evropske unije. Poleg tega imamo tudi akcijski načrt za trajnostno potrošnjo v Evropski uniji. Pomembno je tudi, uspodvoditi industrijo, da bo skušala znižati stroške in da bo skušala poskrbeti za ekološke inovacije. Pri tem mora biti industrija pripravljena sprejeti tudi tveganja, ki so s tem povezana. Tukaj lahko vidite različne strategije. Prva strategija je znižanje stroškov materialov. Potem je druga strategija, kako bi lahko približali potrošnikom ekološke inovacije. Tukaj so tudi inovacije v sami proizvodnji in pri zagotavljanju storitev in tako naprej. Poleg tega pa obstaja tudi potreba po novih inovacijah, po novih pobudah. O tem smo prav tako razmišljali v okviru te študije. Ekološke inovacije še zmeraj niso dovolj obsežne in zaradi tega predlagamo, da bi ustanovili Evropski sklad, ki bi se ukvarjal zgolj z ekološkim podjetništvom. Ta sklad bi bil v pomoč podjetjem, ki imajo dobre ideje, in uh, inovativne ideje in ta sklad bi eh, zagotovil rizični kapital za takšne investicije. Imamo že tak eh, primer v Veliki Britaniji in sicer Carbon Trust Fund. Mislim, da bi se morali iz teh dobrih izkušenj učiti. Druga možnost, ki se nam zdi zelo pomembna, Eh, oziroma drugo področje, ki se nam zdi zelo pomembno, eh, je področje inovacij eh, materijalov in sicer tukaj predlagamo tehnološko platformo in sicer za industrijo, ki bo uporabljala omejeno količino verov. Tukaj gre za povezavo velikih podjetij v Evropski uniji. Nesprejemljivo je namreč, da nek avtomobil eh, tehta tono ali pa še več, če bi lahko težo materijala znižali. In tretji program je program obnove oziroma renovacije stavb. Vse države Evropske unije morajo izvesti direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Ta postopek poteka izjemno počasi in dobro bi bilo, če bi ta postopek pospešili in če bi pri tem upoštevali izkušnje držav, ki so bolj napredne na tem področju. Pri tem bi si morali za cilj zastaviti znižanje izpustov CO2 ja in pa Eh, izboljšano rabo virov. S tem sem zaključil za svojo predstavitvijo in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Ja, Najlepša hvala. Kolegi pa so se tudi že javili k besedi. Kolega Turmes. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Mislim, da je tudi za kolege izjemno pomembno, da se poglobijo v to študijo. Strinjam se z gospodom Ferhojgnom, da je potrebno problematiko, okoljsko problematiko, problematiko pomankanja verov, da je potrebno to povezati tudi z novimi možnostmi. Na to moramo gledati kot na priložnost. Govorili ste o vrzelih, vrzelih v politiki Evropske unije za ekološke inovacije. Če se osredotočimo zgolj na ti dve vrzeli, ki ste ju izpostavili, bi vas prosil, da še nekoliko bolj podrobno opišete, zakaj pravzaprav gre, tako da bomo vedeli, kaj manjka v naši politiki. In drugo, kar me zanima, je ravnotežje med regulacijo ali strogi zakoni, recimo, eh, kar zadeva izpuste, kar zadeva odpadne vode ali ti strogi zakoni dosegajo zastavljene cilje ali potrebujemo takšne stroge zakone tudi na področju stavb, avtomobilov in tako naprej. Kaj torej potrebujemo na zakonodajnem področju? Ostal bom pri teh dveh vprašanjih. Najbrž imajo kolegi še druga vprašanja. Ja, Naslednji, prosim, kolega Butikofer. Rad bi nadaljeval s tem, kar je povedal Claude Termes. Tega ne bom ponavljal. Imam pa še dve vprašanji. tudi mi smo naročili podobno študijo in če primerjamo vire in pa energetsko učinkovitost v Evropski uniji, torej če primerjamo najvišji standard z najnižjim standardem, lahko vidimo, da se tukaj pojavi razmerje 1 proti 17. Zato me zanima, s katerimi instrumenti bi lahko Evropska unija pomagala predvsem tistim državam, ki najbolj zaostajajo na tem področju. Po mojem mnenju oziroma po mojem domnevanju je uspeh te strategije za ekološke inovacije odvisen tudi od tega, ali bodo države članice razumele, da je ta strategija koristna za vse. In še naslednje vprašanje. Ali se osredotočate zgolj na Evropsko unijo ali tudi na preostali svet izven meja Evropske unije? Kje se pojavljajo izzivi in ali se lahko na določenih področjih zgledujemo po drugih, morda Drugi že imajo bolj učinkovite strategije, bolj učinkovite instrumente, ki nam še manjkajo. Kolega Lambsdorff. Well, like uh, ja, očitno je to zrena debata, ampak um, rad bi vprašal nekaj drugega. Če bo pa kaj drugega kot pa um, prihranek pri energiji, pa sem tam ostavil. Če se vrtakis. Kolega Hacimrkakis, rad bi se pridružil temu, kar je bilo rečeno že v pogovoru z gospodom Ferhojgnom. Govorimo o spremenjeni, spremenjenem vodilu evropske industrije. Želimo torej dohiteti vodilne trge in to bo mogoče le z inovativno tehnologijo. Strinjam se s tem, kar ste povedali, vendar pa obstajajo določene ideološke razlike na posameznih področjih, recimo, ko gre za avtomobilsko industrijo. Imamo zakonodajo v zvezi z izpusti CO2 ja, in razpravlja se, katere inovacije bodo na področju avtomobilske industrije veljale za ekološke inovacije in katere ne. Gre za vprašanje, ne gre za vprašanje, ali te inovacije znižujejo emisije CO2, ampak ali bodo inovacije veljale za ekološke inovacije. Ko se je pojavila steklena volna, nihče ni menil, da je to inovacija pogosto sploh ne vemo, ali je določena inovacija, ekološka inovacija ali ne. Tudi znotraj komisije obstajajo ideološke razlike in določene inovacije so enostavno izključene. Obravnava se jih kot inovacije, ki zgolj znižujejo izpuste CO2, ja, ki pa ne veljajo za ekološke inovacije. To se mi zdi nesprejemljivo in o tem bi morali razpravljati v okviru postopka komitologije. Od vas kot od znanstvenika pa želim izvedeti, kako bi se lahko izognili temu, da so ekološke inovacije ovirane. Kolega Thompson, kolegica Thompson. Najlepša hvala. Ja, to je zanimiva razprava, še posebej za člane tega odbora. V zadnjem mandatu parlamenta smo sprejeli direktivo o 20-odstotnem znižanju porabe. Prav tako želimo 20-odstotni delež obnovljive energije, prav tako želimo uh, eh, 20 odstotkov virov iz obnulje energije. Če ne bomo tukaj ničesar storili, potem eh, bo šlo za Sizifovo delo. Vedno bomo poskušali či, dobiti čim več energije. V prihodnih letih je zato zelo pomembno, da čim več vlagamo v energetsko učinkovitost in pa vrčevanje z energijo. Ravno zato je primer ekoloških inovacij zelo pomemben. Rada bi povedala nekaj primerov z Danske. Tam se povezujemo z ljudmi na delovnem mestu, želimo jih vključiti v proces inovacije, želimo jim pomagati pri tem, ko gre za promocijo energetske učinkovitosti in pa vrčevanje z energijo. No, glavna težava pa je naslednja. Ko smo pripravili direktivo o obnovljivi energiji in pa o zmanjševanju energije, smo rekli, da so to zvezujoče, zvezujoči cilji. Angela Merkel je dejala, da potrebujemo take cilje za industrijo, kajti Želimo, da bo industrija investirala. Ne bo industrija, če ne bo zavezujočih ciljev. Govorimo o energetski učinkovitosti, prihrankih, ampak v bistvu z tega vidika pa nimamo kakšnih zavezujočih ciljev. Kako to rešiti? Potrebujemo torej zavezujoče cilje za energetsko učinkovitost in pa vrčevanje z energijo. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Izvolite. kolega. Ja, hvala lepa, zelo kratko vprašanje za profesorja. Predstavil je zelo skladen okvir, ki kaže, da zelo potrebujemo horizontalen pristop pri ekoloških inovacijah. Kaj pa tukaj manjka? Kaj manjka v podnebno-energetskem svežnju? tudi pri ekodizajnu in pa pri energetsko učinkovitih stavbah. Potrebujemo skladne ukrepe do leta 2020, um, treba za 20 odstotkov zmanjšati porabo energije. Torej, brez tega ne moremo imeti nikakršne skladne um, politike. Pani predsednica. Kolega Girek. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva ekološke inovacije, bi dodal kakšno rešitev, ki je s tem povezana z zmanjšanjem trenja, trenja, s katerim se stalno srečujemo. Ena tretjina svetovne energije se porabi za to, da bi zmanjšali silo trenja. Mogoče bi moral podariti nekaj, kar ste omenili. Termomodernizacija. Mislim, da je to največji potencial, največja rezerva pri uporabi ekološkega modela. Cilj je zelo ambiciozen, 3x20 namreč, vendar je ta cilj popolnoma upravičen. In naš cilj bomo želeli tudi uresničiti s energetsko-podnebnim svežnjem. Države morajo zadeve čim bolj poenoteno izvesti, ampak pogoji so različni. Mnoge investicije se uresničujejo brez pravih prioritet. V moji državi, na primer, in eh, pri nas eh, je energetska oskrba predvsem na osnovi oglika, premoga. In tukaj prihajajo omejitve za industrijo. Imamo pa možnost pri modernizaciji termoizolacije stavb. Mogoče bi lahko tukaj lažje dosegli cilj 2020, eh, do nadaljnih vprašanj ni. Gospod Blajšvic ima zdaj besedo, da odgovori na vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za mnoga vprašanja. Torej še enkrat hvala predsedujoči in hvala za številna zanimiva vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na večino teh vprašanj. Marsikdo je vprašal, kaj so ekološke inovacije in kako lahko razlikujemo ekološke inovacije od drugačnih inovacij. Kaj je pravzaprav banalnega pri ekoloških inovacijah? Poskušati je treba določiti obseg ekoloških inovacij na globalni ravni in v vsem življenjskem obdobju. Skratka, nima smisla, da imamo prizadevanja v Evropi, samo za upora, da bi izboljšali uporabo in naredili bolj ekološko uporabo raznih aparatov ali avtomobilov ali kaj podobnega. V zadnjih letih smo imeli razpravo o biogorivih, tukaj se je dober namen spremenil nekaj zelo negativnega, zaradi tega, ko so države tako hitro proizvajale biogoriva, da so bile ekološke posledice bolj negativne kot um, ekonomske prednosti. Zato je treba poskušati narediti neko oceno po celotnem življenskem ciklu od proizvodnje eh, surovine pa vse do odpadka in to na mednarodni ravni. To seveda ne poenostavlja zadev. To lahko priznam, da imamo tukaj na voljo ustrezna orodja, tukaj imamo analize tveganja, analize vplivov in sama podjetja lahko izvajajo svoje analize, od tukaj pa lahko eh, prihaja tudi nova naloga za politiko. Mnogo podjetja imajo težave eh, z oceno tovrstnih eh, posledic in vplivov. Lahko pa ponudimo tudi možnost agencij, ki bodo izvajale to vrstne presoje vplivov. In s tem k naslednji še veliki cilji kako stroge, zvezujoči bi morali biti takšni cilji. Z vidika ekoloških inovacij najprej potrebujemo dolgoročni cilj ali dolgoročno smeritev. Na področju podnebnih sprememb imamo ta dolgoročni cilj zmanjšanja za dve največjega povečanja temperature kot za dve stopinji. Takšne dolgoročne cilje potrebujemo tako z vidika razbremenitve za okolje, kot tudi zaradi koristi podjetij. Mnoge radikalne inovacije trajajo 20-30 let. Pomislite na avtomobil na vodik pred letom 2030, verjetno ne bo na cesti ali je uporaben. To se pravi, da potrebujemo dolgoročne cilje, ki gledajo daleč v prihodnost. Zato bi se zauzemal za to, da, da si zastavljamo cilje tudi za obdobje po leto 2020 do leta 2030 in da jih razporedimo hierarhično in da tudi določimo zavezujoč karakter teh ciljev. Vprašali ste tudi, katera regulacija je bila uspešna v zadnjih letih. Direktive. In druge regulacije so pripeljale do mnogih inovacij. Lahko pa ima regulacija tudi negativne posledice. Slišali smo argument eh, stroško birokracije. Zato moramo poiskati področje, kjer so lastne interesi podjetij. Pri inovacijah je lasten interes eh, obstaja. Mar si kaj se lahko zgodi, če povečamo raven informiranosti, dostop do informacij o kritičnosti eh, surovin ali snovi. Trenutno imamo neko krovno organizacijo, Geosurvey na Evropi, ne pa neko podatkovno organizacijo. Eh, bazo o surovinah v Evropi in katere kovine, katere surovine so kritične. Tu bi mora biti javno dostopna, dostopna baza podatkov, ki bi pomenila določeno prednost eh, za podjetja, ki želijo investirati v takšne inovacije. Po drugi strani se moramo sredotočiti na sama, same proizvode. Veliko smo naredili preko teh sledov, ogličnega vtisa. Sploh pri prvih desetih prioritetah lahko marsikaj naredimo, tukaj so eh, stavbe in podobni proizvodi, tukaj se ne smemo osredotočiti samo na emisije CO2, ampak upoštevati splošno porabo resursov, surovin, šele potem eh, bo lažja odločitev za industrijo kot tudi potrošnike. Vprašali ste tudi, kako je mogoče razložiti razlike v Evropi. Gospod Butikofer je omenil razmere 1 proti 17. Najbolj učinkovita država ima 7 najstinko porabe materijala v primerjavi z BDP-jem. Tukaj je potencial zelo velik, vprašanje pa je, kaj lahko naredimo kje so tudi interesi tudi novih držav članic, kot je rekel gospod Girek eh, ali pa tudi na Slovaškem. Tukaj je lasen interes držav pomemben, kajti države so se osredotočale na izgradnjo infrastrukture in zdaj se lahko začne faza po finančni krizi, ko bo vsaka javna investicija bolj skrbno načrtovana, sploh eh, tista, ki prihaja iz evropskih sredstev. Recimo javna poslopja, javne stavbe, javni objekti so lahko tukaj vodilni in eh, zgledni primeri za energetsko učinkovitost, spodbujanje v prometu, v javnem prevozu. To so vse področja, kjer lahko javne investicije bolj usmerimo v ekološkost. Hkrati pa gospodarstva teh eh, držav spodbujamo. Tuhajanje oglika je bilo menjeno kot velik problem, do tega prihaja predvsem tudi v novih državah članicah, ker so tam energetsko zelo intenzivne industrije, ki so se tam naselile. Zato bi bilo zelo smiselno, smiselno to industrijo ohraniti in z njo oblikovati energetske eh, svežnje, kot je, so naprimer jeklarne, termoelektrarne in podobno. Če bi se zadeve lotili pri materialu in stroških, bi bila to zelo dobra pot eh, do izboljšanja. Vprašali ste tudi, kakšne modeli, kakšni modeli so zunaj Evrope. Japonska, na primer, je najbolj učinkovita država, kar zadeva uporabo resursov. In je tudi na prvem mestu pri, vodi, pri igranju vodilne vloge. In tukaj se od Japonca lahko še vedno veliko naučimo, takšno strateško odpiranje novih trgov na Japonskem zelo dobro deluje. Zanimiva je tudi Kitajska. Kitajska je postala največji potrošnik eh, po energetskih eh, virih, eh, nafti, plino in tako naprej. Je pa Kitajska tudi razvila zelo veliko na področju energetske učinkovitosti, ne za zmanjšanje emisij CO2, ampak za obvladovanje teh eh, emisij. Kitajska nas bo tukaj hitro začela prehitevati. Mogoče poznate Šanghaj, kjer eh, gradijo mesto z ničnimi emisijami in skoraj prepričan sem, da bo Kitajski uspelo to mesto hitro zgraditi in to bo postal zgled eh, za druge azijske države. Torej, zdaj se ne postavlja več vprašanje, kaj počne dobra stara Evropa, ampak kaj počnejo hitro raztoča gospodarstva Indija, Kitajska, Brazilija. Zato bi se morali pejci še tako bolj eh, prizadevati, da eh, nam vsi ne pobegnejo. Was habe ich jetzt übersehen? Ähm, äh, ja, Frau Thompson von Ihnen die Hinweise auf Dänemark. Äh, ja, sehr gerne. Ich gospa Thompson, kar zadeva eh, Dansko. Eh, strinjam se z študijami, ki so bile narejene v Skandinaviji in na Danske mogoče najti veliko dobrih primerov za spodbujanje ekoloških eh, inovacij. Gaps, torej vrzeli, luknje je bilo izhodišno vprašanje gospoda Turmesa. Največje pomanjkljivosti luknje vidim v tem, da nimamo vedno dovolj novih eh, začetniških podjetij, ki vlagajo v inovacije, zato potrebujemo nek sklad za ekološke inovacije in to bi bila možnost za spodbujanje eh, gospodarstva. Eh, drugi problem pa je v tem, da smo evropejci eh, tako previdni, da se tako obotavljamo. Tukaj je zelo veliko niž, ki bi jih lahko evropejci izkoristili. Japonska je tukaj izjemno dobra in eh, to je tudi osrednja tema, kjer morajo evropejci postati enostavno boljši. Ne moremo imeti samo enega instrumenta, s katerim bomo to dosegli, vendar pa sem podal kar nekaj predlogov in o njih se tudi razpravlja. Gre za predloge, ki grejo v smeri. širitve obstoječega potencijala na uporabnih rešitvah. Hvala lepa, gospod Blajšvic, za predstavitev študije in dodatnih informacij ter za možnost, da smo lahko poglobili to razpravo. Najlepša hvala za to in s tem zaključujemo tudi to točko dnevnega reda. Hvala. Kolega Tomas. Kolega Turmes, mogoče še za nove kolege bi bilo dobro vedeti, kje lahko najdemo to študijo, tudi elektronski naslov. Lahko še poveste, kje lahko poiščemo to študijo. Vam bomo poslali okrožnico vsem pisno po elektronski pošti, tako bo vsak dobil relevante Informationen. Hvala lepa. Wir haben den nächsten Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung zu besprechen. In še ena točka je na dnevnem redu, gre za investicijske projekte na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Tukaj je poročevalka kolegica Valjan, ki je danes ni, kolegica Hol pa je prevzela delo. Kolegica Hol dobi prva besedo in lahko nekaj pove o tem. Beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik. Najprej se v imenu gospe Valjan iskreno pravičujem. Danes ne mogla priti, sem v Brusel. Morda bilo koristno, da bi najprej dali besedo komisiji, da bi oni predstavili svoje stališče in potem mi lahko postavimo vprašanje oziroma pripombe, če se strinjate seveda. Widerspruch, ich dachte nur. Nimam nobenih eh, pripomb k temu. Vedel sem, da poročevalko je ni. Komisija je prosila eh, za besedo, tako da se strinjam s tem, da komisija začne, potem pa predajem besedo komisiji. Izvolite. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsedujoči prihajam iz Generalnega direktorata za energijo, kolega Rute je nekje drugje. Moja služba za tržne raziskave je prevzela to nalogo. Na kratko, zakaj? Komisija podaja ta predlog eh, za direktivo glede poročanja o energetski infrastrukturi, zato ker smo mnenja, da da bo naslednjih deset let odločilnega pomena za vse odločitve v vlaganje v energetsko strukturo v Evropski uniji. Energetski infrastrukturni projekti na področju elektrike, plina in tako naprej ali obnovljivih virov energije, če gre za skladiščenje, prenos, eh, prevoz in tako naprej, gre za infrastrukturne projekte, za katere je značilno, da so dolgoročni projekti, tisti investicijski projekti, ki se trenutno izvajajo, bodo tukaj še čez 20, 30, 40 let proizvajali energijo ali jo skladiščili ali prenašali in bodo odločilnega pomena za to, ali bo Evropi uspelo dobiti neko mešanico, energetsko mešanico, ki bo zmanjševala emisije oglikovega dioksida. Iz tega razloga in zato, ker investicijska klima nekoliko niha, zdaj smo videli posledice finančne in gospodarske krize, zato se nam zdi potrebno, da vsake dve, tri leta na osnovi zbranih informacij iz držav članic določim bodoče potrebe in bodoče strukture, ter jih med sebojno primerjamo, tako da bi videli, ali lahko zapolnijo kakšne infrastrukturne potrebe vrzeli oziroma luknje, ali, da ugotovimo, ali jih bomo imeli na področju električne energije, plina in tako naprej. Zato se je komisija odločila, da bo staro direktivo iz leta 1996, ki izhaja iz instrumenta iz 70-ih let, ki je bil razvit na osnovi prve krize, naftne krize, da to direktivo torej posodobimo, revidiramo. Kaj smo? predlagali, predlagamo, da vsaki dve leti države članice komisiji posredujejo informacije o prihodnih zmogljivostih, načrtovanih infrastrukturnih eh, projektih na področju nafte, plina, električne energije, obnovljivi viri energije in tudi eh, prenos ter skladiščenje oglikovega dioksida. Na noben način ne želimo neke centralnega načrtovanja, ne želimo postati nek centralni urad za načrtovanje, seveda morajo načrtovati gospodarstva sama in podjetja sama. Bi nas pa zanimalo, kakšne so posledice različnih, različnih um, načrtov. Želeli bi spremljati spreminjanje zmogljivosti, zanima nas, kateri objekti eh, bodo odklopljeni od omrežja, pri katerih pri projekti prihaja do večjih časovnih premikov iz različnih razlogov. Te razloge želimo izvedeti na osnovi eh, posredovanih podatkov, jih tudi analizirati, tako da bi ugotovili, a gre za čisto gospodarske razloge, ali gre za to, da je v določenem časovnem obdobju omejen dostop do kreditov, ali gre za ovire pri načrtovanju, ali pa ali gre za razloge popolnoma tržno-tehnične narave. Predlog ki ga bo poročevalka skrbno preučila, predvideva, da države članice načrtovane kapacitete in eh, kapacitete v gradni popišajo vsaki dve, tri leta. Zakaj vsaki dve leti? Zato, ker na osnovi svežen za notranji trg, eh, o katerem je odločala tudi ta hiša na področju električne energije, pri vseh teh eh, projektih moramo spremljati vsake dve leti načrte in mnenja smo, da lahko zmanjšamo eh, tukaj tudi administrativno breme. Želimo pa uporabiti tudi obstoječe in nove instrumente v projektu, teh dveletnih obdobjih bi si želel držav članic eh, slišati, kako se zadeve razvija tudi na področju biogorijev, biorafineriji in tako naprej. Tako bi imela komisija možnost, da sproti analizira eh, podatke, kot eh, vedno znova zahteva Evropski parlament in pa tudi svet. In to primerjamo z predvideno potrošnjo. Kaj novega v primerjavi z direktivo iz leta, z uredbo iz leta 1996, predlagali smo bolj transparentni postopek. Po stari uredbi so vsi podatki, ki se posredujejo v eh, posreduje komisiji tajni, to se pravi, da imajo z omenim dostopom, dostop imajo samo države članice javnost tukaj nima dostopa, tudi ne v povzetku in tukaj tudi ne poteka razprava z prizadetimi stranmi. Te združene podatke, povzete podatke bomo tudi objavili, zakaj v tako strnjeni obliki, zato ker v danem času ne bomo imeli podrobnejših analiz na voljo ne smemo pa podajati tudi poslovnih podatkov, ki predstavljajo poslovno tajnost. Želimo pa skupaj z Evropskim parlamentom, kot tudi z ekonomsko-socialnim eh, svetom, vsaki dve, tri leta preveriti situacijo in ugotoviti, ali načrtovani in izvedeni infrastrukturni ukrepi ustrezajo političnim ciljem Evropske unije. Mislim, da lahko eh, tukaj omejim svoje izvajanje za eh, prvo izmenjavo mnen. Kolega Girek kot prvi. Eh, Hvala, gospod predsednik. Že dolgo vemo, da so dobre informacije adut in omogočajo tudi ustrezno oblikovanje politike. In tukaj gre za ustrezno vodenje evropske politike. Podatki iz januarja kažejo, kako pomembno je to, če želimo preprečiti krize, kot je bila ta plinska kriza v januarju. Zato je dobro, da komisija predlaga takšne nove ukrepe. Ti predlogi bodo namestili staro zakonodajo. Ta nova uredba se ukvarja z gorivi. Tukaj imamo omenjanje zmanjšanja emisij CO2 in tukaj imamo tudi definicijo pojmov, česar v prejšnji uredbi sploh ni bilo. In to se mi zdi zelo pomembno. V prilogi pa imamo tudi druge mejne vrednosti za posamezne elektrarne. Tukaj imamo tudi znižanje rezerv plina. In tukaj imamo mejo 100 mV pri določenih eh, ukrepih. Prej smo imeli več kot 300. To pomeni, da je bila ugotovljena potreba po investicijah v infrastrukturo v Evropi. Seveda pa je treba eh, ta zakonodajni akt še dopolniti. Naprimer, drugi člen, tukaj gre za definicijo pojmov. V tretji točki parametrov. Če imajo to biti parametri. Je formulacija nekoliko nenatančna, zato moramo zadeve še bolj natančno opredeliti. Bodo to parametri podjetja. Bomo upoštevali tudi velikost, ki je čisto tehnične narave. Manjka tudi definicija interkolektorja vmesnega zbiralnika. To se pravi naprave, ki bo torej, izmenjevalca tokan to se pravi naprave, ki bo obrnila pretok, kar bi bilo koristno v plinski krizi. Omeniti bi morali tudi proizvode iz eh, oglične industrije, tudi te proizvode bi morali prenašati. V šestem členu je govora o kakovosti in proizvode dostopnosti in javnosti podatkov ter objavljanju agregiranih podatkov, če tudi bodo podatki na voljo v agregatni zvirni obliki, lahko prihaja do zlorabe. Sploh, če imamo v neki državi članici samo eno podjetje, ki deluje na tem področju. Zato moramo opaziti, da Eh, torej je jasno, da bodo ti podatki nanašali na to eno podjetje. Hvala lepa, gospa Hol. Thank you, Mr. Chairman. Ja, hvala, predsednik. Hvala lepa komisiji za to predstavitev. Strinjam se, da ne moramo promovirati energetske politike na EU ravni, če nimamo ustreznih informacij o naši energetski infrastrukturi upam, da bo parlament torej podprl to uredbo. Še posebno je treba poštevati to, da bo sedaj po vsej verjetnosti začela veljati Lizbonska pogodba, ki bo ukrepila vlogo EU na področju energetike. Mislim pa, da je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da bo regulacija delovala tudi v praksi in da bo čim bolj koristna, učinkovita. Nekaj točk v zvezi z osnutkom besedila in pa v zvezi s eh, pripombami komisije. V začetni oceni učinka je bilo omenjeno, da države članice niso ustrezno spoštovale začetne uredbe iz leta 96 in da niso predstavili ustreznih informacij. Torej, komisija, kako menite, da bo ta nova uredba z tega vidika boljša? Tržno občutljive informacije, gospod Girek je to omenil, prav tako tudi komisija, prav tako je tukaj problem, kako agregirani podatki vendarle lahko razkrijejo nekaj o eh, notranjih okoliščinah posameznih podjetij. Ali je kdo od akterjev komisijo, ki je poprašal o tem, zanima tudi, ali je svet začel delati na tej uredbi in kakšna so tukaj stališča potem držav članic. In še tretjič, dvojno poročanje. Države članice naj bi dale obvestila um, v skladu s specifično zakonodajo. To je razumljivo, saj se seveda želimo izogniti nepotrebnemu upravnemu bremenu. Pa vendarle, to morda pomeni zmedo, kajti to pomeni, da nimamo vseh informacij na enem mesto. Morda bi bilo pametno, da bi komisija predstavila uh, neko celostno tabelo teh zahtev. V tretji prologi oceni učinka piše nekaj s tem v zvezi. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko um, vsi videli informacije na enem mestu. Glede na to, da bo Lizbonska pohodba po vse vrednosti začela veljati, me zanima, ali komisija razmišlja o tem, ali bi um, člen 194 nove pogodbe v zvezi z energetsko politiko um, bil tak, da bi ga lahko poštevali kot pravno osnovo za ta, to zakonodajo. Najlepša hvala. Pod uh, eh, prvi predlog uspehol, da dobimo konkretne pogoje, uh, tako da bi videli, kakšne dodatne zahteve se tukaj postavljajo. Uh,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 imam nekaj vprašanj in pripomp. V besedilu je govora o posvetovanju z regulatorjem in pa z industrijo. Zanima se več o tem, kaj pomeni to posvetovanje, kako se lahko posvetujemo tudi z lokalnimi vladi, vladami. Te vlade v Evropi igrajo vedno pomembnejšo vlogo pri energetskih infrastrukturah. Tu gre za sindikate in pa za druge um, akterje civilne družbe. Predvsem pa me zanima preglednost, to bi rad podaril. Tukaj imam nekaj dvomov. Glede tržne občutljivosti informacij. Torej, če bi ta instrument vzpostavili, me zanima, kako bi to vključili v neko javno razpravo o evropski energetski politiki in pa odločitvah o energiji v Evropi. Prav tako se nas zdi, da to besedilo daje eh, politično sporočilo o tem, kakšen tip infrastrukture želimo. Veliko se govori o fosilnih gorivih, plinu, jedrski energiji, zajemanju in skrajnovanju oglika, biogoriva in tako dalje. Um, veliko se govori o glavnih, ključnih infrastrukturah. Po drugi strani pa mislim, da ni zadosti govora o tem, kaj bi po našem mnenju moralo biti v središču nove energetske politike. Naprimer, um, pametna električna omrežja, um, majhne proizvodne enote, prav tako tukaj nič ne piše o distribuciji ali po majhnih proizvodnih enotah, majhnih distribucijskih enotah pri ekoinovaciji, kot smo videli prej. Smo govorili zlasti o stavbah, eh, govorili smo o pametnih stavbah, eh, pozitivnih, pasivnih stavbah. Kako bi torej to lahko vse skupaj vključili v naše delovanje in poskrbeli za pravilen razvoj in pravilno odločitev v zvezi s infrastrukturo? Tudi predstavnica komisije je sama povedala, da je treba ugotoviti, kje so ovire za investicije, naprimer, kje so ovire glede kreditiranja. Torej, zakaj tukaj v besedilu ničesar ne piše o tem, kako financirati to infrastrukturo? Če pustimo ob strani tehnično plat infrastrukture, seveda potrebujemo tudi informacijo o tem, kako financirati to infrastrukturo. Pa še to. Mislim, da nismo menili predvsem enega pomembnega elementa, namreč energetsko očinkovitost teh infrastruktur. Kajti, če želimo imeti najbolj um, učinkovito gospodarstvo z vidika virov, potem je presenetljivo, da nima prav nobenega sistema, ki bi nam omogočil, da bi stalno ocenjevali energetsko učinkovitost te energetske infrastrukture kot take. Hvala lepa, kolega Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cer și eu câteva clarificări de la reprezentantul. Ia, hvala, gospod predsednik. Zanima me nekaj pojasnil predstavnica komisije. V uvodnih izjavah je govora o opazovanju energetskih trgov v uredbi, ni nobenega sklica na ta observatori. Od kje ne bi torej dobili te informacije? Ali bi jih potem poslali um, komisiji ali observatoriju? Morda je druga možnost boljša, kajti v vodnih izjavah namreč je govora o teh dveh organih, o komisiji in pa o observatoriju. Ta dva organa ne bi skupaj analizirala celotni energetski sektor. No, nikjer pa ne piše, komu bi pošiljali te informacije. Torej, ali bodo regulatorji energetskih trgov dobili te informacije ali ne, skratka, kateri organi, katere organizacije bodo dobili te informacije večletni investicijski načrt v energetsko infrastrukturo. Kaj je to? Ali je, so to samo pobožne po žele ali pa so to realistične projekti? Torej, kakšni so tukaj vaši nameni? Želeli ste informacije v zvezi s tem, kaj mislijo države članice? V redu. Nekateri energetski projekti trajajo več kot deset let. Um, torej, kdaj bi morali um, imeti te informacije med študijami izvedljivosti, v času izvajanja projekta, na začetku gradnje, to ni popolnoma jasno. Naj podam en primer. Projekt na Buko. Kaj naj države tukaj storijo? Kdaj naj pošlo informacije? Naslednje leto? Kdaj? Še en primer. Države, ki vlagajo zunaj EU. temi naložbami bi morda vplivali na energetsko infrastrukturo tudi znotraj EU. Ali ne bo torej potem to zunanja investicija ali ne? Vi sami ste povedali, prav tako zapisano v redbi, da gre tukaj za skupne informacije in objavo teh informacij. Seveda so to občutljive informacije, jasno. tudi takšne publikacije, pa bi morali govoriti o tem, um, kaj to pomeni za podjetja in pa za njihovo delovanje, torej kako poskrbeti za zaupnost teh informacij. Gospod Bitikofer, imam dve vprašanje za komisijo. Ne more iti samo zato, da bi zbirali statistike in informacije ter podatke. Mojiti zato, da spodbijo neko politično dinamiko in eh, ne razumem še prav, kakšno vrsto politične dinamike si želi komisija s svojim predlogom. Mogoče lahko to bolj podrobno razloži. Tejanski problem je v tem, da nimamo skupne odgovornosti za to infrastrukturo če seštevamo nacionalne eh, projekte, to ne bo pokazalo, kakšne so odvisnosti posameznih držav. Tudi ne bo mogoče oceniti evropske dimenzije teh eh, projektov, kar bi pripeljalo do učinkovitih eh, rešitev. ali uredimo zadevo z posebnimi pogodbami, tako kot imamo Euratom za jedrsko energijo, ali pa imamo skupne aktivnosti, ki lahko prinesejo več kot eh, samo zbiranje podatkov za premagovanje administrativnih ovir. Gospod Tudi. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Glede izbire instrumenta in pa skladnosti s trenutno uredbo, me nekaj zanima. Tukaj imamo osem besedil, ki so omenjene v dokumentu. Torej gre za določbe v zvezi z sporočanjem in pa s energetsko infrastrukturo. Tukaj je sedem direktiv in pa ena uredba. Ali ne bi bilo bolje, če bi imeli uporabniki samo eno besedilo v zvezi s tem? Prav tako me zanima, ali je uredba tukaj pravi instrument za reševanje tega, kajti v obrazložitvi piše, da uporabljamo uredbo zato, ker se jo da potem spremeniti. Pri izbiri instrumenta je treba povedati, zakaj torej smo izbrali uredbo. mislim, da ne moremo reči samo um, to, da lahko spremenimo. Kaj pa informacije o zaupnosti in pa o razkritju informacij, torej ali se lahko zanesemo, da se informacije iz upne naravne bo objavljalo. Tukaj vendarle obstaja tveganje za gospodarske subjekte, se mi zdi. Pa še zadnje vprašanje. Tukaj se zdi, da ni določenih nobenih kazni. Torej, kaj se zgodi v primeru, če ti organi ne bodo spoštovali obveznosti?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 Torej, ali pri tej politiki govorimo o energetski učinkovitosti in pa o proizvodni energije um, v bolj omejenem časovnem okviru, kako se to sklada. Prebral sem te dokumente in poskušal sem gotoviti, kako so stvari opredeljene, o kakšnih enotah, govorite o megavatih, naprimer, govorite pri proizvodni elektrike. O kakšnih zmogljivostih govorimo, kakšne zmogljivosti želite um, regulirati s temi določbami. Uredba nam je imela en konkreten cilj. Tukaj govorimo o evropskem energetskem trgu. Treba poskrbeti za to, da bodo gospodarski subjekti imeli vse informacije in pa da bodo približno vedeli, kaj početi. Potem se lahko prilagodijo, lahko prilagodijo svoje naložbe in pa svoje poslovne načrte, glede na napovedane potrebe v prihodnosti. Torej, Iz dokumentacije ni bilo razvidno, zakaj tukaj sploh gre. Torej, zanima me um, vse to, um, vsi vidiki te evropske energetske politike. Tega tukaj ni. Hvala lepa, to je bila celo vrsta vprašanj in eno bi še dodal sam. Zadeve nisem prav razumel. Vsi imamo veliko obveznosti poročanja v zakonih, uredbah, direktivah. Ne vem, zakaj ne povzamemo vseh eh, podatkov, zakaj naredimo še en proces, ko je treba poročati. Od kolega Ferhogna smo slišali, da naj bi si prizadevali za to, da ne bomo zadev preregulirali. Samo potrebno regulacijo bi sprejemali. Zakaj zdaj uvajamo regulacijo o zadevah, ki so druge že rešene? Ali, če obrnem zadevo, kakšne obveznosti poročanja še niso zajete? zaradi katerih bi potrebovali eh, to uredbo. Komisiji lahko dam kar besedo za mnoga vprašanja in mnoge odgovore, upajmo. Hvala, gospod predsednik. In zdaj bom preklopila na angliščino. Govorila bom o angliščini, kaj ti predlog sem pripravila v angliščini. Najprej bolj um, institucionalna vprašanja, torej zvesti z institucijami ali tukaj razlikujemo med um, Evropskim observatorijem za energetiko in pa komisijo? Ne. Organ za nadzor trga je v okviru DG Trena, to pomeni, da je to torej v bistvu um, del komisije, to ni kakšna zunanja agencija. Ta parlament je vedno zelo podpiral to, da bi imeli nekakšen organ za opazovanje ki bi pročeval celotno energetsko krajino v Evropi. In to počnemo tudi tukaj. Mi nismo specializirani za, naprimer, eh, nafto, plin, obnovljivo energijo. Želimo videti to, kako deluje dinamika energetskih trgov in pa kako um, bomo oblikovali prihodnost v energetski infrastrukturi v Evropi. Sedaj pa bolj nasplošno, zakaj smo izbrali uredbo. Um, to temelji na um, členih 204 in pa 197 um, pogodbe Euratom. Tukaj ni nikakršnega drugega člena, na katerem bi lahko osnovali to dokumentacijo. Tudi uredba iz leta 96 temelji na tem členu. Komisija potem lahko um, reče, da uh, potrebuje uh, informacijo držav članicki, prav tako pa pri 187 reče, da potrebuje informacijo v zvezi z jedrsko energijo. Omenili ste tudi obveščanje, to je treba uskladiti z pogodbo o Euratomu, treba povedati, da ko gospodarski subjekt želi zgraditi nov jedrski objekt, potem mora poskrbeti za to, da bo tudi komisija dala svoje mnenje. No, ampak vseeno pa komisija ne more videti, um, kaj se dogaja glede, naprimer, spodresljajo, glede zamud um, v fazi proizvodne gradnje. Um, Najvaš napotim na poročilo ocene učinka priloga 3, o kateri je govorila gospa Hol. Tam piše o tem, kakšne so obveznosti poročanja v skladu s trenutno zakonodajo skupnosti. Kaj je tukaj težava? Bodi si časovnica, prej sem omenila to, da um, se samo enkrat v času infrastrukture poda to poročilo, bodi si so predelitve napačne ali pa je časovnica nasplošno neustrezna. Vse to glede na Euratom. Um, ehm, na no, nekateri novejši zakonodajni akti pa so taki, da se upošteva to, da se um, energetska politika spreminja in eh, da je tudi eh, energetska infrastruktura pomembnejša. To seveda moramo poštevati. Kaj eh, se trenutno izvaja v tretjem paketu notranjega trga? Investicijski načrti za električna omrežja. Naprimer, s to uredbo želimo poskrbeti za to, da bi zmanjšali upravno breme kako to storiti. Ne želimo teh informacij neposredno od držav članic. Ne, raje bi počakali in vse skozi smo v stanem stiku z um, skupino um, gospodarskih subjektov v EU, ki dela na tem področju. Čez eno leto bodo dokončali svoje delo in potem bomo posedete informacije in poprašali države članice, ali se strinjate um, s tem, kaj so ti gospodarski subjekti za prenos tukaj zapisali. Torej, v takem primeru bi potem dejali, da so bile obveznosti sporočanja že dokončane. Ti načrti se še izvajo. Ko se pogovarjamo s temi organi, slišimo, da tudi oni želijo da je ta uredba varnostna mreža. Kot TSO želite prilagoditi električno mreže na prihodne potrebe in potem morate vedeti, um, kaj se načrtuje glede proizvodne elektrike. Trenutno imajo gospodarski subjekti velike težave, ne vedo točno, kaj se načrtuje za prihodnost z vidika proizvodne um, elektrike. te informacije ima samo industrija. TSO-ji bi torej pozdravili to, da bi države članice, ki imajo upravne informacije za vidika, naprimer, gradnih dovoljen, lahko svoje lokalne in pa regionalne organe prosile za sodelovanje. Torej, države članice bi lahko zbrale te informacije in potem bi države nekako potrdile te najboljše ocene um, o tem, kaj lahko organi storijo. Zaenkrat lahko v bistvu samo podajo ocene, ampak nima postreznih informacij za to, kajti um, svežen o notranjem trgu ni ravno jasen, ni zelo konkreten na tem področju. Torej, tukaj je to lahko varnostna mreža. Komisija meni, da je najbolje biti pragmatičen, skromen, najprej treba pogledati, kako se stvari razvijajo. Morda bodo prejete informacije zelo dobre, potem se lahko države članice strinjajo, kaj storiti. Morda lahko rečemo, da ta zakonodajni akt, naprimer, velja samo za naftno industrijo, za rafinerije, za biogoriva ali kaj podobnega. Lahko pa, naprimer, pozabimo na plin in pa elektriko, zato ker um, je to že dobro zajeto v drugi zakonodaji. Ampak zaenkrat pač ne vemo, kako se bomo na koncu odločili. Želim torej, da si pogledate to tretjo prilogo ocene učinka. Prav tako lahko pogledate, um, kako naši sodelavci razvijajo investicijski načrt za prihodnost. energetska infrastruktura je ponovati dolgoročen projekt, zato tukaj želimo, da se ocena pravi na vsaki dve leti, ne pa vsako leto, kar piše v prejšnji uredbi. Torej, to je tudi odgovor na um, žela po večji preglednosti. Pravite, da treba skupaj pogledati to, kako se razvija pot prihodnja potreba dejali ste, kako bi usmerili politiko tako, da bi uh, predvideli probleme v zvezi z našo energetsko infrastrukturo na evropski ravni. Številne države članice to že počnejo, ampak samo na nacionalni ravni. Akteri na lokalni in pa regionalni ravni um, se vse skozi posvetujejo z nami. Mi sicer mislimo, da na evropski ravni tega ne moremo storiti, ampak na ravni držav članic pa to vse počne. Če je ta razprava pregledna, potem se nam zdi, da bi ste stvar v redu. Informacije iz Brusla služijo tudi nacionalnemu kontekstu um, in to pokrije tudi evropsko razsežnost. Na evropski ravni je morda zaskrbljujoče, če na dolgi rok nekatere regije postanjo neto uvozniki elektrike, naprimer. Vsi se pač zanašajo na to, da bodo sosedi poskrbeli za ustrezno zmogljivost. V nekaterih regijah je stvar drugačna. Sedaj pa ponovno eh, zaupnost podatkov in pa eh, tržno občutljive informacije. Kot smo predlagali, želimo skupne agregatne informacije iz dveh razlogov. Želimo zmanjšati upravno breme. Mislimo, da je naš predlog sorazmeren. Drugič, želimo se izogniti temu, da bi um, bile tržno občutljive informacije javne. Pri majhnih državah članicah se tudi v agregirani obliki lahko prepozna gospodarskega subjekta za informacijo v takih primerjih bomo posnemali dobre prakse drugih institucij, uporabljali bomo samo agregatne informacije, naprimer o posameznih otokih, o posameznih regijah. Tako bi pripričali to, da bi preveč izpostavili posamezen gospodarski subjekt. Glede energetske učinkovitosti glede uporabe določene infrastrukture. No, tu so že podrobnosti. Po eni strani, naprimer pametne stavbe, um, energetska očinkovitost in druge dejavniki so predvsem um, pomeni z vidika popraševanja. Te dejavnike torej vključimo v scenarije energetskega razvoja. Kaj pa infrastruktura? Tukaj bo potrebno poiskati ravnotežje med naslednjim. Naprimer, na kakšni ravni proizvodne želite dobiti informacije? Z vidika EU bi bilo to potrebno prepustiti državam članicam, tudi zaradi subsidijarnosti države bi se potem lahko, naprimer, eh, odločile, da bi pri mikroproizvodni, naprimer, se povezali s posameznimi podjetji, morda celo z gospodinstvi, če bilo to mogoče. In potem tam opravili neke študije, ki bi odražale eh, neke splošne informacije, potem bi te informacije sporočili Bruslu. Eh, ne, da bi morala to opraviti podjetja, da bi morala podjetja poročati o tem. To je potem uh, tudi pomenilo, da se um, ta infrastruktura izvaja na decentraliziran način. Glede učinkovitosti proizvodne, narečem, da je treba sveda pročiti te predloge. tukaj se, na primer, informacije o porabi posameznih zmogljivosti, naprimer, um, koliko ur, koliko dni um, bi to uh, uporabljali. To je ena vrsta informacij. Uh, lahko pa bi imeli tudi informacije, naprimer, o poprečni učinkovitosti ali pa o uporabi infrastrukture. Potem bi te informacije sporočili. Te informacije so na voljo tudi pri organizacijah, ki načrtujejo te projekte. Uh, Zato um, ni nujno, da se te informacije zbirajo na ravni podjetij. Države članice, njihovi organi bi morali nekako na vsake dve leti um, zbrati te informacije in um, te informacije potem sporočiti tudi drugim državam članicam. Torej, to so te splošne pripombe. Mislim, da je to zaenkrat zadosti. Mislim, da je sedaj nekoliko prezgodaj, če govorimo o konkretnih formulacijah. Če imate kakšno zelo konkretno pripombo, potem se nam sveda lahko oglasite tudi v pisni obliki po elektronski pošti. Najlepša hvala. S tem lahko zaključimo tudi to točko dnevnega reda. Naj vas obvestim samo o tem, da je rok 2.3. decembar. 9. decembra bomo dobili predloge sprememb, amadmaje. Če bo vse dobro potekalo, bomo imeli razpravo 14. januarja. December je posebni mesec, tukaj bomo izbirali komisarje, tako da moramo to jemati s pridržkom, ampak pomemben je 2.3. december, ko bomo imeli osnotek poročila, tako da se bodo politične skupine pripravile na svoje manjmaje. Če nimate nič proti, je to sklenjeno in odločeno. Imate kaj še po točko razno, če ne, potem zaključujem sejo in vam želim vesel večer, drug teden se pa spet vidimo, sej ne gre, da bi imeli kakšen teden prosto.